Gospa Gabriel je zadnjih osem let evropska poslanka, kot dobro veste. 16. maja leta 2017 letos eh, je predsednik Juncker obvestil Evropski parlament in vse nas, da je bila gospa Marija Gabriel imenovana kot kandidatka za komisarko in sicer za portfelj digitalnega gospodarstva in eh, družbe kot eh, prejšnji komisar. Odbora za, eh, oziroma odbor za kulturo in eh, izobraževanje je tisti, s katerim sodelujemo. Pri tem zaslišanju pozdravljam predsednico tega odbora, gospod Kamrevert. Pozdravljam seveda vse člane in članice obeh odborov, ki imata tukaj vodilno vlogo. pomembno je, da zagotovimo enake možnosti za oba odbora. Skupaj smo namreč odgovorni za celotni portfelj eh, gospe kandidatke za komisarko. Skupaj z nekaterimi predstavniki odborov Imko, Juri in Libe. Ti tri odbori so pridruženi današnjemu zaslišanju. Hvala, da ste se udeležili današnje seje in pozdravljeni tudi vi člani in članice eh, treh pridruženih odborov. Na začetku bi rad povedal naslednje, kar je prav tako zelo pomembno. V skladu s smernicami za potrditev komisije vsak kandidat za komisarja dobi vabilo za zaslišanje pred odborom ali odbori, eh, ki pokrivajo njegov ali njen eh, resor. Tokrat gre za dva eh, odbora. Kandidatka za komisarko je odgovorila na pisna vprašanja. Dobili ste tudi njene odgovore. Kolegi in kolegice, gospe in gospodje, prosim, da prenehate s pogovori. Prosim. Dobili ste torej eh, odgovore kandidatke za komisarko skupaj s pismom o njenih eh, nalogah, skupaj z njenim življenjepisom in skupaj z njeno eh, izjavo o finančnih interesih. Med dokumenti je tudi pismo v zvezi eh, z odborom Juri in nadzorom odbora Juri nad finančnimi interesi gospe kandidatke za komisarko. Dobili ste torej vse potrebne dokumente. Postopek je zelo pomemben. Najprej bomo besedo eh, za uvodne besede predali gospe kandidatki za komisarko za 15 minut in na to bo imela na koncu seje 5 minut za zaključne besede. Po uvodu kandidatke za komisarko bomo prisluhnili 25 vprašanjem poslancev in poslank v dveh delih ta del eh, razprava je torej razdeljena v dva dela. Razprava bo potekala v skladu s tako imenovanim načelom ping-pong. Ne vem, če je to uradno ime, ampak tako temu rečemo mi. Vsak bo dobil po 5 minut, 25 krat 5 minut torej. V vsakem 5-minutnem razdelku, in to je prav tako zelo pomembno, dobite eno minuto za vprašanje, na to dobi dve minuti gospa kandidatka za odgovor in na to imate kot poslanec oziroma poslanka možnost za eno dopolnilno vprašanje, ki mu sledi odgovor. To je zelo pomembno torej eno minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor. In na to, če se odločite, da želite zastaviti še dopolnilno vprašanje, imate spet eno minuto za vprašanje, kandidatka za komisarko pa ima eno minuto za odgovor. Dovolite mi, da v imenu obeh predsednikov obeh odborov povem še naslednje. Zelo strogo se bomo držali teh časovnih omejitev za vprašanja in odgovore, ker imamo na voljo točno tri ure. Seznam govornikov temeli na seznamu, ki se ponovadi pripravlja za plenarno zasedanje. Tolmače je na voljo v 23 jezikov, tako lahko govorite v eh, lasnem maternem jeziku. Vse, kar eh, boste povedali, mora biti tolmačeno, tako da vas prosimo, da ne govorite prehitro. To zaslišanje se prenaša po spletni strani parlamenta, na to po seji pa bo omogočen tudi dostop do videoposnetka. Gospa sopredsednica, gospa Hamrevert, izvolite še eh, za vas. Imamo nekaj časa za vaše uvodne besede. Izvolite. Najlepša hvala, gospod Buzek. Hvala tudi, da ste tako jasno predstavili postopek današnjega zaslišanja. Tudi v imenu odbora za kulturo in izobraževanje bi, se, kandid, bi kandidatko za komisarko, gospod Gabriel, prisrčno pozdravila. Uh, Kot veste, je odbor za kulturo in izobraževanje pristojen za audiovizualne storitve in informacijske storitve naše družbe. Prav tako smo odgovorni za ohranjanje in spodbujanje kulturne, medijske in jezikovne raznolikosti v Evropski uniji. In eh, to velja predvsem za zaupanji portfel audiovizualnih in kulturnih storitev. Naše obdobje nam ponuja številne možnosti, hkrati pa prinaša tudi obsežne izzive. Kot kandidatka za komisarko, gospa Gabriel, verjetno razumete, da bomo zelo pozorno spremljali nadaljni razvoj, da bomo lahko zagotovili ustrezno ravnovesje in sicer med gospodarskimi, tehničnimi eh, in komercialnimi vidiki, po drugi strani pa tudi nujnostjo, da ohranimo jezikovno, medijsko, kulturno raznolikost in da omogočimo dostopnost vsega tega v naši uniji. Zahvaljujem se vam tudi za pisne odgovore na naše vprašanja in veselim se že, da bomo v prihodnih treh urah lahko izvedeli več o vaših pogledih v zvezi s temi področji politik. Najlepša hvala že vnaprej, prepričana pa sem, da boste na današnjem zaslišanju lahko odgovorili na vsa ključna vprašanja naših odborov. Zdaj pa se že veselim dobre razprave z vami. Najlepša hvala in vračam besedo so predsedniku Buzeku. Najlepša hvala. Sam bom vodil prvi del današnje seje, približno 50 odstotkov vprašanj, na to pa bo kot so predsednica to nalogo prevzela gospa Kamrevert, ki nas bo pripeljala do konca. Najlepša hvala, gospa so predsednica, za vaše besede v zvezi s pristojnostmi odbora za kulturo in izobraževanje. Odbor ITRE pokriva informacijsko družbo, komunikacijska omrežja in storitve ter vzpostavitev in razvoj vse evropskih eh, omrežij. To so naše pristojnosti. Sedaj pa razprava. Kot sem dejal, bomo besedo najprej predali kandidatki za komisarko, ki ima 15 minut za razpravo.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 Morajsu, Morajsu predsednikom eh, odborov Imko Juri in Libe, spoštovani koordinatorji, spoštovani člani in članice odborov ITRE, Kult Imko Juri in Libe, kolegi in kolegice, v veselje in čast eh, mi je, da vas lahko eh, danes naslovim kot kandidatka za komisarko za digitalno gospodarstvo in eh, družbo. Upam, da bomo imeli danes konstruktivno razpravo o krepitvi digitalnega enotnega trga v interesu eh, konkurenčne, vključujoče Evrope. Eh, boriti se moramo za otipljive rezultate za naše državljane. Skupaj moramo določiti skupne cilje. Pripričana sem, da bomo opisali različne ideje, s katerimi bomo lahko dosegli ambiciozne cilje, ki si jih je zastavila Junkerjeva komisija za to, da bi izkoristili potencial digitalnih tehnologij in to v interesu skupnih eh, evropskih ciljev. Dovolite mi, da se eh, najprej zahvalim bolgarski vladi za zaupanje. Danes sem zaradi njih tukaj pred vami. Rada bi se eh, zahvalila vsem evropskim poslancem in poslankam za podporo v zadnjih letih. Tudi zahvaljujoč vam sem danes tukaj. Ponovno prosim za vaše zaupanje, sedaj, ko prevzemam nove pristojnosti in naloge. Zahvaljujem se predstavnikom Evropske komisije in komisarjem, s katerimi eh, smo bilateralno sodelovali eh, in poskušali reševati različne izive hvala predstavnikom Evropskega sveta. Z njimi smo se pogosto pogajali tekom trialogov. Trialogi so za nas priložnost, da eh, si prizadevamo za doseganje skupnih ciljev. Rada bi se zahvalila tudi evropskim državljanom in državljankam za njihovo zaupanje in podporo v vseh bitkah, ki sem jih dosedaj bila. Spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, kar čudno je, da eh, sedim na tem mestu v tej dvorani. Eh, in eh, pred vami govorim kot kandidatka za komisarko. To je zame velik privilegij, obenem pa tudi velik izziv in velika priložnost. To je zame priložnost, da še naprej trdo delam in si prizadevam za zaščito pravic in svoboščin evropskih državljanov in si prizadevam za krepitev Evropske unije tako, eh, tukaj doma v Evropski uniji, kot tudi globalno gledano. Upam, da bomo lahko odgovorili na vsa vaša vprašanja in upam, da bomo še naprej sodelovali v interesu eh, naših državljanov in njihove prihodnosti. Državljani morajo biti v srčiki našega eh, razmisleka, ko govorimo o enotnem digitalnem trgu. Prizadevati si moramo za izvajanje enotnega digitalnega trga in to je izjemno pomembna naloga. Na podlagi lastnih izkušenj eh, bom eh, Eh, delala v tej smeri in uporabljala vse eh, vire, ki jih imam na voljo. Imam izkušnje kot raziskovalka v dveh eh, evropskih projektih. Delala bom na podlagi inovativne delovne metode, ki si prizadeva za iskanje rešitev. In te izkušnje v preteklosti so me naučile, da se sedaj zavedam, kako pomembno je podpirati, tudi finančno podpirati raziskave, zbirati moramo eh, podatke, zagotavljati dostop do teh podatkov in prek te dostopnosti lahko na to kot evropejci prevzamemo vodilno eh, vlogo na področju tehnologije in znanosti in si tako prizadevamo za evropsko odličnost. Kot eh, politični odločevalci moramo ukrepati in sama se zavezujem k temu, da bom uporabila vse ukrepe in instrumente, pri doseganju tega cilja. Dovolite mi, da vam dam še en primer. To so prav tako izkušnje, na podlagi katerih bom eh, delala. Imela sem priložnost eh, ukvarjati se s področji, ki na prvi pogled eh, niso bila tako privlačna. Ampak na to smo na podlagi dialoga, ozaveščanja in kampanj dosegli dobre rezultate v interesu državljanov. Na ta način sem lahko dosegla eh, dobre rezultate. To je naprimer veljalo za pogajanja o skupni kmetijski politiki leta 2011 v Bolgariji. Takrat sem začela z eh, kampanjo eh, o zaveščanju, pogovarjala sem se s tistimi kmeti, ki do takrat niso sodelovali v razpravah o spremanju nove zakonodaje. Ampak s pomočjo Eh, rednih izmenjav mnen s pomočjo izmenjave argumentov smo lahko zaščitili interese evropskih eh, kmetov v obdobju 2014-2020. Na podlagi teh izkušenj bom torej eh, delala in to bo moja delovna metoda. Delovna metoda, ki temeli na dialogu, na sodelovanju, na izmenjavi. Kakšna je moja misija? V eh, pismu o misiji, eh, ki mi ga je poslal gospod Juncker, je ta misija jasno obelodanjena. Gre za izvajanje in oblikovanje učinkovite evropske politike, ki vodi k vzpostavitvi enotnega digitalnega trga. Kako priti do tega trga? Prek ekipnega dela. Skupaj s podpredsednikom Ansipo, skupaj eh, z ekipo komisije, skupaj s parlamentom in svetom. Le tako lahko dosežemo naše cilje. Kakšen je naš cilj? Naš cilj je seveda tudi naša odgovornost. Oblikovati, vzpostaviti moramo okolje, ki omogoča vsem državljanom Evropske unije, da izkoristijo ta ogromen potencial digitalnih tehnologij. Tehnologij, ki ne poznajo meja. kaj ugotavljamo dve leti po predstavitvi strategije o eh, enotnem digitalnem trgu? Veliko dela je upravil že eh, moj predhodnik, eh, komisar Oettinger in pa podpredsednik Ansip. Kaj smo ugotovili maja tekom umestne revizije te strategije? Marsikaj je že bilo narejeno. Eh, kibervarnost, eh, rast za poslovanje, kultura, eh, mladi, avtorske pravice, varstvo podatkov, vzpostavitev srednjih platform, zagotavljanje kritično pomembnih struktur, povezljivost, interoperabilnost. To so teme, ki so vse izjemno pomembne. Digitalno področje ni eno samo, je izjemno širok spekter različnih vprašanj. In tukaj treba povezati družbo in eh, digitalni svet. Digitalne tehnologije se dotikajo eh, vseh panok, eh, vseh delov naše družbe in nihče, nihče ne sme biti izključen iz tega dela. In kakšna je na evropski ravni naša dodana vrednost? Izpostaviti je treba raznolikost in kompromis. To nas bogati. In Evropski parlament je najlepši primer tega, kaj pomeni nek laboratorij idej, kaj pomeni ustrezen kompromis. V Evropi upoštevamo eh, raznolikost naših interesov, ki obstaja na vseh ravneh. Napredujemo lahko zgolj tako, da sklenemo kompromise. Ta metoda odprtosti, dialoga in uh, angažmaja je tista, na podlagi katerega, eh, na katere bom delala. A ta ura tiktaka? Da, odgovor je da. Dvoletni mandat je kratek, tega se zavedam. Katera je ključna beseda? Prioriteta. Moja prioriteta, moja prednostna naloga bo ta, da zagotovim izvajanje tiste politike in tistih pobud, ki so bile dosedaj že sprejete nameravam pripraviti tudi nove predloge. Sodelovala bom z drugimi komisarji, z Evropskim parlamentom in s predstavniki sveta, z vsemi deležniki in to na odprt, pregleden način. Na podlagi konsenza. Želim, da je moje delo vključujoče. Kakšen je obseg digitalne transformacije? Ogromen je. To je vir številnih priložnosti za ljudi. Obenem, pa lahko prek teh priložnosti rešimo velike izzive danes. Varnost, rast, revščina, neenakost, podnebne spremembe. Hitrost in globoke spremembe predstavljajo seveda velik izziv. Pred nami je revolucija in zato moramo paziti, kako rešujemo ta vprašanja kako nadomestiti delovna mesta, kako pomagati eh, podjetjem, katerih poslovni modeli so morda zastareli. Ali imamo eh, na področju digitalnega usposabljanja in plač eh, enake pogoje za moške in ženske, kako zagotoviti učinkovito digitalizacijo storitev, naprimer na področju zdravja, upravljanja vlade in prometa. Poskrbeti moramo tudi za prihranke s pomočjo učinkovitosti, za večje priložnosti za vse državljane. Kakšen je moj časovni načrt? Pomembno je eh, izvajanje instrumentov, ki so bili eh, sprejeti od leta 2015 naprej in eh, ki jih je izpostavila tudi umestna revizija. Tukaj gre naprimer za prenosljivost vsebine po celotni Evropski uniji, za dodeljevanje spektra širokopasovnih povezav, tukaj gre za pobudo uh, Wi-Fi for EU, tukaj gre tudi za izvajanje sporazuma iz, oziroma pogodbe iz Marakeša. Prizadevala si bom eh, izpostavljati tudi vse socialne vidike te politike. Poskušala bom zagotavljati ustrezno koherenco med našimi internimi in eksternimi politikami. Prizadevala si bom za politične sporazume o predlogih o eh, kodeksu elektronskih eh, komunikacij, o reformi eh, avtorskih pravic, o reformi eh, storitev audiovizualnih medijev in o geoblokiranju. Predlagala bom nove ciljno usmerjene pobude na področju kibervarnosti. Začela bom z revizijo strategije Evropske unije in predlagala nove ukrepe za standarde kibervarnosti, naprimer na področju certifikacije in informacije označevanja. Prizadevala si bom tudi za zagotavljanje zasebnosti in varnosti podatkov. Obenem želim, da se lahko podatki znotraj Evropske unije prosto pretakajo. Delala bom na tem, da bomo napredovali pri tistih dosjejih, ki so še posebej pomembni, kot je naprimer eh, poštenost odnosov med platformami in podjetji, ki delujejo na teh platformah. Prizadevala si bom za dostopnost eh, neosebnih podatkov in za ponovno uporabo javnih podatkov in podatkov, ki jih pridobimo s pomočjo javnih skladov. Izpostaviti želim tudi velik izziv, ki ga predstavlja digitalna transformacija za našo evropsko družbo in naš eh, socialni model. Delal bom za večjo konkurenčnost eh, in eh, tehnično vodstveno funkcijo Evropske unije na področju vele podatkov, superračunalnikov in umetne inteligence. Pri tem pa bom poskušala zagotoviti ravnovesje med različnimi interesi državljanov, podjetij in vseh deležnikov, zato da bi lahko izkoristili ta veliki potencial digitalnih inovacij. Tako je, tehnologije spreminjajo naša življenja, spreminjajo naš način učenja, potovanja in dela. Ampak pred nami je samo ena pot in pri tem ne smemo pozabiti na enotnost. Stati moramo z ramo ob rami in se boriti za skupne cilje, za našo skupno evropsko prihodnost in za skupne vrednote. Ko so potekala zadnja zaslišanja eh, kandidatov za eh, komisarje, sem bila v vaših vrstah in kolegi in kolegice, rada bi se vam zahvalila za trud, ki ste ga vložili v pripravo eh, vprašanj. Danes vam bom zelo pozorno prisluhnila, zato ker so zame vaša pričakovanja in pomisleki izjemno pomembni. Zavezana sem k temu, da jih upoštevam na vseh področjih, eh, ki so povezana eh, s tem ogromnim portfeljem. Oblikovati eh, Evropo jutrišnjega sveta, jutrišnjega sveta je izjemno pomembna loga in želim prispevati k dokončanju digitalnega enotnega trga. To mi lahko uspe zgolj z vašo podporo in s podporo strokovnjakov v različnih generalnih direktoratih, ki bodo delali pod mojim vodstvom. V skladu z načeli preglednosti in dialoga in na podlagi skupnih eh, jasnih ciljev v interesu državljanov. Ehm. Najlepša hvala. Gremo kar na seznam govornikov. Naj vas spomnim, minuto za vprašanje, potem dve minuti za odgovor eh, kandidatke za komisarko in če želite, potem še eno minuto za nadaljne vprašanje in odgovor. Torej pet minut za, skupaj, za vse skupaj. Gospa Pilar del Castillo za ELS je prva. Najlepša hvala, gospod predsednik, draga kandidatka za komisarko. Mislim, da je zares privilegij, ker za nas, da smo na vašem zaslišanju, ker ste bila odlična poslanka v zadnjih nekaj letih. Odbor ITRE je pristojen za industrijo, sektor telekomunikacij ter energetiko, pa tudi inovacije in raziskave. Če želimo povezati industrijo in digitalni sektor, je tudi to vprašanje, ki zadeva nas. Kar zadeva digitalizacijo evropske industrije, me zanima, kako bomo zagotovili, da bodo vsa podjetja, vključno z MSP-ji, imela dostop do digitalnih tehnologij. Najlepša hvala, gospod Del Castillo, dve minuti za odgovor. Gospa Gabriel. Najlepša hvala, gospa Del Castillo, za to vprašanje, ki se dotika srčike ene od problematik, ki sem jih izpostavila in ki so nam eh, blizu kot evropejcem. Res je, aprila leta 2016 smo sprejeli to strateško sporočilo o digitalizaciji in na to je bilo sprejeto v Evropskem parlamentu še poročilo Bütikofer. Danes je na kocki uspeh in potencial Evrope. Še naprej moramo vlagati, če želimo imeti vodilni položaj na tem področju če vlagamo v eh, to industrijo, to pomeni, da pripravimo teren na nek način in ustvarimo eh, okolje, v katerem bodo lahko naši eh, prihodni vodilni akteri na globalni ravni ustrezno odigrali svojo vlogo. Začela bom s pomenom, ki ga ima ta tema na najvišji politični ravni. Marca smo začeli govoriti o vzpostavitvi uh, Eh, platforme in eh, temu bomo namenili tudi ustrezna finančna sredstva. V to je treba vlagati. Drugič, in to je prav tako zelo pomembno, trenutno imamo 500 milijonov evrov namenjenih eh, digitalizaciji industrije. Pri tem delamo na konkretnem konceptu. Gre za digitalna inovacijska vozlišča. zaenkrat imamo 150 takšnih eh, projektov in eh, to v interesu vseh eh, industrij. MSP-je imajo izjemno pomembno vlogo pri teh vozliščih. Na ta način namreč lahko zagotovijo prenos tehnologij, prenos znanj, prenos podatkov. Tako lahko še naprej inovativno izvajajo svoje delo. Minute, yeah. okay, yes, Želite še eno vprašanje, zastaviti eno vprašanje. Ja. Treba je upoštevati zelo pomemben vidik evropske digitalizacije in sicer povezljivost. Kako bo s pobudami, kot je Wi-Fi for EU in akcijski načrt, ki je bil sprejet pred kratkim, prispevali k temu? Kako bomo s tem spodbudili in prispevali k evropski digitalizaciji? Hvala lepa. Odgovor. Wi-Fi for EU je zame simbol. Pri digitalizaciji industrije želimo najti tiste vzvode, katalizatorje. S tem, ko se bomo lahko povsod povezali uh, spletom, bomo zagotovili dostop do uh, storitev povsod. In to je namen projekta eh, Wi-Fi for You. Odprtje za eh, zasebna podjetja, za MSP-je in eh, mislim, da lahko igra zelo pomembno vlogo. Thank you very much, madam. Najlepša hvala. Gospod Dan Nika, vaših pet minut je na vrsti. E, hvala lepa, gospod predsednik, pozdravljena kandidatka za komisarko. Se vam zdi, da so predlogi za urejanje oziroma regulativo interneta primeni, podobno kot je bilo z roamingom. In kako zagotoviti, da podjetja ne bodo tega zlorabljala in kako zagotoviti, da ne bodo stroškov prenesla na potrošnike. Medtem pa me zanima, kako bo komisija predlagala konkretne in usklajene rešitve, da se boste odzvali na izzive, ki jih prinašajo vse večje tveganja kibernetskih napadov, Eh, sploh zdaj, ko poznamo vse pomembnejše vidike varnosti. Kot komisarka, ki boste odgovorna za digitalno gospodarstvo in družbo, me zanima, kako boste spodbujali več in evropske integracije in povezovanja na tem področju. Hvala lepa. Tri vprašanja smo slišali. Zdaj pa na vrsti odgovor. Dve minuti. Najlepša hvala za ti dve pomembni vprašanji. Najprej, kar se tiče mednarodnih klicev. Cena ne more biti odvisna od eh, kode države, ampak zame je danes pomembno predvsem eh, to, da eh, stroški tradicionalnih klicev oziroma da število tradicionalnih klicev pada, rasejo pa alternativni klici. Komisija je predlagala element, ki kar najdemo v srčiki te problematike in to so eh, splošne storitve. Plek teh splošnih storitev želimo zagotoviti možnost, da eh, lahko državljani izberejo. Če se bo ta trend eh, alternativnih storitev over the top nadaljeval, potem lahko na ta način pritisnemo tudi na tradicionalne storitve. Vem, da je parlament o tem že govoril, to je del eh, razprave o elektronskem kodeksu, ampak komisija je eh, jasno razložila svoje stališče. Za nas eh, so rešitev splošne storitve, države članice morajo zagotoviti dostopne cene v skladu s tem načelom za vse državljane. In za me je to glavni element te razprave. Dotaknila se bom še na hitro kibernetskih napadov danes je jasno, da je to ena izmed tistih najpomembnejših tem. Ne gre zgolj za industrijo, gre tudi za našo družbo, za naš eh, demokratski eh, sistem. Kaj eh, so nam pokazali eh, zadnji napadi? Da so eh, tiste infrastrukture, ki so bistvenega pomena na, na področju zdravja ali pa prometa, eh, strukture, ki jih moramo resnično zaščititi potrebujemo konkretne ukrepe, certifikacijo in označevanje proizvodov. Potrebujemo boljše operativne zmogljivosti in sodelovanje med državami članicami, ko gre za kibernetsko varnost. Ampak tukaj se bomo ustavili. Yes. Najlepša hvala, gospod Nika. Gospa Gabriel, glede zasebnosti, ali se vam zdi, da bodo imeli ponudniki storitev dovolj uh, časa, da bodo ustrezno izpolnili vse zahteve glede zasebnosti in da jih bodo tudi učinkovito izvajali. Predvsem me zanima, ali bi morali morda zagotoviti daljša obdobje za kaj takega. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje za trg. Hvala lepa, dragi kolega. Zdaj pa je na vrsti gospa Gabriel za odgovor. Hvala za to vprašanje, ki je prav tako izjemno pomembno. Rada bi spomnila na načelo, ki je omogočilo, da imamo predlog o izasebnosti danes na mizi. Želimo si več eh, koherence. Če imamo GDPR, ki eh, se eh, nanaša na varstvo osebnih podatkov na podlagi 8. člena listine, imamo tudi e-zasebnost, ki, e-zasebnost, ki je del tega procesa. Gre za našo komunikacijo in pripričana sem, da obstajajo teme, kjer razprava še ni končana. In eh, to se dogaja v komisiji. Ta razprava teče. Nočem pa, da eh, izpred oči izgubimo eh, naše glavne cilje. Državljani so zaskrbljeni, skrbi jih varnost, skrbi jih nadzor nad lasnimi napravami, želijo si varstva podatkov. In zato potrebujemo ukrepe za koherenco. Se upravičujem, časem je stekel. Thank you very much, madam. Najlepša hvala, gospa Gabriel. Gospod Evzen Tosenovski je na vrsti, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Za začetek bi vam čestital, da so vas imenovali za kandidatko. Čestital bi vam tudi ob vaših izkušnjah, ki jih imate v zvezi z delom v parlamentu. Sam sem poročevalec za Berek, zato bi se osredotočil predvsem na to. Kompromis o Bereku v parlamentu bi se moral omogočiti predvsem na okrepljeno dvojno strukturo organa Berek. Svet pa bi želel ohraniti status quo. Zato me zanima, ali ste pripravljeni sprejeti dejstvo, da boste morda morali spremeniti predlog komisije v zvezi z agencijo. Hvala lepa, kolega. Eh, gospa Gabriel. Najlepša hvala, gospod Tušenovski, za to vprašanje, ki eh, vam je tako eh, blizu. Zahvaljujem se vam za vaše delo na tem področju. Mislim, da potrebujemo več razprav o tem, zato ker so stališča med institucijami različna ponovno bi rada izpostavila, da ne smemo pozabiti na glavni cilj. Berek ima pomembno ulogo, zagotavlja koherenco, doslednost evropske vizije. Prizadevamo si za doseganje skupnih ciljev in to na strukturiran način. Jasno je, da je Berek pred kratkim igla, igral zelo. Eh, pomembno vlogo, kar se tiče gostovanja, kar se tiče neutralnosti interneta. Obstajajo pa dvojne strukture. Ko si pogledamo uh, urad uh, Bereka, se moramo zavedati, da je to najmanjša agencija v Evropski uniji. 28 oseb tam dela. Ta agencija pa ima veliko pristojnosti. Ampak, eh, ko se pogovarjamo o strukturi upravnega odbora eh, in delovanja te agencije, eh, se včasih te pristojnosti ne prevedejo v politične odločitve. To strukturo moramo prilagoditi realnemu stanju, realnim potrebam. Ravno zato bom poskušala nadaljevati s poglobljenimi razpravami s parlamentom in svetom najti moramo skupno podlago, na podlagi katere bomo lahko naredili korak naprej. Jasno je, da si želimo napredovati pri tem dosjeju. Sledili bomo lastnemu ritmu, poskušali bomo delati čim hitreje, če je to potrebno, seveda, ampak glede na to, da gre za digitalni enotni trg, eh, se moramo vsi potruditi čim prej sprejeti ustrezne odločitve. Mislim, da se moramo na vseh stranih eh, potruditi. In to je moje stališče. Najlepša hvala. Želite zastaviti še kakšno vprašanje? Izvolite. Najlepša hvala za celovit in obsežen odgovor. Poln znanja. Še na nekaj bi opozoril. Obstaja etični kodeks, povezan z Berekom. Kako gledate na dodelitve spektra za širokopasovne povezave? Menim, da bomo potrebovali usklajevanje na evropski ravni. Morda tudi deloma harmonizacijo. Vsekakor pa morajo tudi države članice in njihovi regulatorji ohraniti del pristojnosti. Saj eh, bodo telekomunikacije določale celotno konkurenčnost Evropske unije. Hvala lepa. Gospa Gabriel. Že en minut. Eno minuto imam. Kar se tiče spektra, to povezujem s povezljivostjo in s 5G. 5G je naša priložnost, da ponovno prevzamemo vlogo gonila za razvoj vseh. Ko govorimo o dodeljevanju spektra, hitro naletimo na razlike v stališčih eh, parlamenta, komisije in sveta. Kar se tiče eh, mojih stališč, mislim, da potrebujemo eh, hitre odločitve, hitro moramo napredovati in to je naš eh, cilj. Če to pomeni, da je treba več eh, energije vložiti na evropski ravni, potem eh, se mi zdi, da ne smemo pozabiti, da je to za nas danes ogromna priložnost in na tem moramo delati. Poznam stališča sveta in držav članic, ampak kar se tiče uh, spektra, moramo eh, besede prevesti v dejanja. Najlepša hvala. Naslednja na vrsti je Kaja Kalas. Thank you. Hvala. Draga kandidatka za komisarko, tukaj le sem. Ključ do uspeha v digitalnem gospodarstvu in tudi v digitalni družbi je zaupanje. Če obstaja zaupanje potrošnikov v digitalno okolje, Mm, je vse v redu. Če pa ga izgubimo, potem ga je težko pridobiti nazaj. Vse več nacionalnih vlad govori o šifriranju, ker pravijo, da je to ključ v boju proti terorizmu. Moje vprašanje se glasi, ali menite, da je treba zagotoviti in zavarovati šifriranje, tako da bodo potrošniki lahko znova zaupali v to, da so njihove komunikacije zares varne. Hvala lepa za vprašanje. Zdaj je na vrsti gospa Gabriel, da odgovori. Bom odgovorila na kar sedaj enostaven način. Danes je pomembno, da imamo šifriranje kot eh, jamstvo varnosti, brez možnosti stranskih dostopov. Nekatere pobude držav članic so že bile, držav članic, ki so uporabljale možnosti za dešifriranje in čas je, da naredimo korak naprej, kajti vidimo, kakšni so danes rezultati. Varnost državljanov za upanje izhaja iz sveda vrste ukrepov, ampak to je eno od načel, kjer predlagam, da gremo v isto smer. Ok, thank you. Prav, najlepša hvala. Gospa Kalas, in še eno vprašanje imam. Govorite tudi o tem, da naj bi omogočili pravni dostop do šifriranja, vendar tehnično to ni izvedljivo. Pravite torej, da takšnega zakonitega dostopa do šifriranja ne boste omogočali? Hvala. Zdaj pa prosim gospod Gabriel, kandidatko za komisarko, da na vprašanje odgovori. Zakonit dostop je možen le pod zelo strogimi pogoji, kot to velja tudi za številne druge zakonodajne predloge in sicer zgolj, kadar gre za vprašanje nacionalne varnosti iz resnično najvišjega reda. In mislim, da moramo pri tej točki biti seveda usklajeni z drugimi zakonodajnimi predlogi, ki so že v teku obenem pa je potrebno izpostaviti zelo jasno načelo. To je pomembno zato, ker moramo ponuditi možnosti našim institucijam in eh, orodje našim institucijam, da delajo korake naprej, obenem pa moramo bdeti nad tem, da ta istih inštrumentov ne bodo izkoriščali drugi za namene, ki niso tisti pozitivni nameni, ki jih imamo mi v mislih. Thank you very much. Najlepša hvala. Naslednji, naslednji okence za govor, naslednjih pet minut. Najprej vprašanje gospe Marise Matijas. Obrigada, presidente. Eh, senhora Comissária Indigitada, ehm, antes de mais uma nota. Eh, hvala lepa, spoštovana kandidatka za komisarko. Najprej ne povem, da mi je bilo veliko veselje sodelovati z vami tu v parlamentu in čestitke za vaše imenovanje. V odgovorih, ki ste mi postali in govorite o možnosti napredovanja z novimi zakonodajnimi pobudami na konkretnih področjih, kot so naprimer online platforme in podjetji, na področju podjetij, ki delajo v tem sektorju. To je ključno vprašanje. Naši državljani so namreč zaskrbljeni zaradi teh eh, vprašanj, gre za dokaj kontroverna vprašanja, kot so platforme Uber, Airbnb in eh, podobne moje vprašanje torej zadeva neposredno to tematiko. Ali nameravate to zakonodajno urediti in kakšen model predlagate? Kajte, te platforme, o kateri govorimo, so zelo eh, raznolike. Se bo regulirala storitev, se bo reguliral poslovni model. Kaj nameravate storiti na tem področju? Si bo kuh. Odgovor, hvala lepa, gospa Matijas. Tudi jaz vam vračam kompliment, kar zadeva sodelovanje do sedaj. No, govorite o tej raznolikosti platform. To je seveda treba ohraniti, kajti to je pomemben vir inovativnosti in ustvarjalnosti. E, te platforme imajo pozitivno vlogo in so odigrale pozitivno vlogo v aktualnem gospodarskem kontekstu, ampak e, obenem dajete točno primer tega, kar bi lahko bil problem, kajti to je pristop komisije. To smo, oziroma, kakšen je pristop komisije? To smo zelo jasno izpostavili. Ne gre za prekomerno regulacijo, ampak če ugotovimo problem, je potrebno stvari urediti. Tako da, da tu na tem področju bo prišla pobuda v zvezi z nelojalnimi praksami med eh, platformami in podjetji, ki izvajo dejavnost preko teh platform. Študija, ki jo je opravila Generalna direkcija za konkurenčnost, je pokazala, da to obstaja. In to brez kakršnega koli razloga. Iz danes na jutro lahko neko podjetje črtajo z platforme, nima več dostopa do baz podatkov o svojih eh, strankah in predvsem eh, MSP imajo največje države. Tako da da, danes eh, moramo na te stvari gledati skozi neko novo optiko, pogledati, kaj lahko storimo za to, da to stanje odpravimo ob hkratnem seveda spoštovanju pravice eh, do mm, konkurence. Kajte tu smo na nek način na meji med dvema področjima in mislim, da to vrstne nelojalne prakse nimajo mesta tu. Pomembno je podati jasen signal, da si želimo takšno regulatorno okolje, ki ponuja najboljše pogoje in enake pogoje vsem, ampak obenem moramo po potrebi tudi potem zakonodajo reševati probleme tam, kjer se probleme pojavljajo. E, to seveda ne posega v e, svobodo, ravno zato, da se zagotovi v inovativnost in ustvarjalnost, ki jo ponujajo ti novi, zelo uspešni podjetniški modeli. Obrigada, mais uma vez, ainda na sequência. De... Ja, hvala lepa. Če ostanemo pri online platformah, Tu ste izpostavili ključno vprašanje, vprašanje svobode. Vse te platforme so seveda zelo raznolike, eh, gre za razno razna podjetja, razno razne poslovne modele in prakse, eh, preko katerih lahko tudi državljani sodelujejo na teh online platformah. Gre za dokaj tudi kontroverzna vprašanja, vprašanje vprašanje, Cenzure se tudi vedno pojavlja, sploh ko gre za agresivne ali nezakonite vsebine na teh platformah. Eno je seveda vprašanje svobode govora, drugo vprašanje cenzure in vprašanje, kako se nameravate lotevati takšnih spornih tem. Hvala lepa. Zdaj prosim kandidatko za odgovor. Hvala lepa gospa Matija, za to drugo vprašanje. Ja, te platforme so eden najbolj inovativnih inštrumentov z vidika svobode govora, svobode informiranosti in seveda imajo pomembno logo, ki jo igrajo. In ko govorimo o teh platformah, je treba jasno povedati, da je velika večina vsebine danes zakonita. Ampak, da, prav tako smo odločeni, da sodelujemo s temi platformami, eh, z namenom čimprejšnjega izbrisa nezakonitih vsebin. Zaveriti se moramo nevarnosti eh, terorizma in sovražnega govora. Kot veste, že imamo ustrežno zakonodajo, gre za direktivo o e-trgovini, eh, načelo deljene odgovornosti, pomembno je tudi, da se prostovoljno doseže rezultate. Naprimer, eh, Eh, kodeks ravnanja za boj proti sovražnemu govoru, ki so ga podpisale štiri največje platforme, Facebook, Microsoft, Twitter in eh, Viber. In to nam je omogočilo doseči velik napredek. Več kot 60 odstotkov neprimernih vsebin je bilo odstranjenih in ta dialog moramo zdaj koordinirati. Hvala lepa za odgovor. Naslednja je na vrsti gospa Helga Trupel. Ja, yeah, hello. Tule sem, pozdravljeni. Sama bi vam zastavila vprašanje v zvezi z vrzeljo pri urednostih. Spletne platforme zagotavljajo vsebine, ki jih tja naložijo uporabniki in to vpliva na ustvarjalna in umetniška dela. Določene platforme eh, se pri tem ukvarja tudi z vprašanjem avtorskih pravic. Ste vi kot morbitna bodoča komisarka naklonjeni temu, da bi zagotovili tudi določeno odgovornost spletnih platform in eh, s tem povezano licenciranje oziroma ali se strinjate s pomisleki, da je bilo treba zagotoviti vnaprejšnji nadzor naloženih vsebin. Ali menite, da trenutni sveže na avtorskih pravicah že ustrezno odgovarja na ta vprašanja, ne da je bilo treba spreminjati direktivo o e-poslovanju? Hvala lepa. Najlepša hvala za vaše vprašanja. Zdaj je na vrsti gospod Gabriel, kandidatka za komisarko. Hvala, gospod Trupel, za to zelo pomembno vprašanje in eh, razpravo v Evropskem parlamentu na to temo spremljam z veliko pozornosti. Ko govorimo o tej vrzeli v vrednotah, eh, cilj komisije je zelo jasen. Resnično ponuditi umetnikom možnosti za distribucijo svojih del preko teh platform, ne da bi se dobiček, ki ga ustvarjajo te platforme, kupičil le na strani teh platform. To je pomembno danes, kaj ti avtorska pravica, ki se ne spoštuje, ne zagotavlja enakih eh, ekonomskih možnosti. Zato moramo dati našim avtorjem priložnost, da ustvarjajo. Ustvarjajo pa lahko, ko imajo sredstva, ki jih prinašajo že narejena dela. In zato je to zelo pomembno vprašanje. Ko danes gledamo mm, zakonodajne predloge, vidimo, da ti predlogi zadevajo platforme, ki zagotavljajo neko kritično maso dostopanja do teh del. Ključno pa je, da se vendarle predhodno zahteva soglasje ustvarjalca oziroma avtorja, da ta poda predhodno soglasje. Torej, po eni strani je potrebno zagotoviti odgovornost akterjev, ki sodelujejo v digitalnem svetu eh, in eh, zahtevati tudi njihovo odgovornost v smislu, da v polni meri prispevajo ravno k ustvarjanju. Ustvarjanje pa izhaja iz pravičnega poplačila ustvarjalcev. Tako da jaz si vsekakor želim natančno spremljati 13. člen tega zelo pomembnega akta. Sporočilo je jasno, našim ustvarjalcem je treba dati možnost, da ustvarjajo in ostali v verigi morajo biti dovolj odgovorni, da se bomo lahko skupaj soočili s temi izzivi. Hvala lepa za vaš odgovor. Dopolnilno vprašanje, izvolite. Se bavte. Drugo vprašanje pa se navezuje na marakeško pogodbo v zvezi s katerim je bil sprejet zakonodajni svežen maja v skladu z medinstitucionalnim sporazumom. Zanima me, kaj več o procesu ratifikacije Evropske unije, tako da bodo eh, te besede na papirju tudi dejansko postale resničnost in da se bodo lahko ustrezno prilagojena dela širila tudi znotraj unije prek meja. Ali menite, da bodo ratifikacije že lahko prišlo septembra v času estonskega predsedovanja? Much and the answer of... Hvala lepa. Še odgovor. Gospod Trupel, kot prvo naj povem, da po mojih izkušnjah kot poslanka sem bila prepogosto eh, v situacijah, eh, ko smo videli, da je pač žogica na strani sveta. Točno to je zdaj situacija. Ampak to še ne pomeni, da to lahko kar tako sprejmemo. Če me boste potrdili za komisarko, če bo, e, bo vsekakor ena od m, tematik tudi ta, da se čim prej zagotovi ratifikacije. Preveč časa smo že izgubili, zato da odločamo, ali gre za izključno pristojnost uh, Unije ali ne. Zdaj imamo mnenje Evropskega sodišča, da pa čas, da naredimo korak naprej. Thank you very much um, for your answer and now we go Dobro, hvala lepa. Potem pa gremo naprej na naslednjega govornika in sicer gospod Marko Zulo, naslednji petminutni sklop. Hvala lepa, gospa komisarka, kandidatka za komisarko. Pomembno je eh, vprašanje eh, spletnih velikanov in njihova obdavčitev. Eh, ti namreč plačujejo niže davke kot mikropodjetja. Vemo, da so davki nacionalna pristojnost, ampak eh, evropsko pravo na področju konkurence naj bi zagotavljalo eh, enake pogoje vsem podjetjem in preprečevalo nerealno konkurenco ter ščitilo potrošnike. Kar zdaj predlog o online platformah, ki naj bi šel proti koncu leta, je pomeno eh, zagotoviti, da eh, se online platforme podvržejo podobnim davčnim obremenitvam kot tradicionalna podjetja, ki ponujajo podobne vsebine. Dejstvo pa je, da se mora tudi obdavčitev izvajati v tisti državi, v kateri se dobiček tudi ustvarja. Hvala lepa za vaše vprašanje. Odgovor kandidatke. Hvala lepa, gospod Zulo, za eh, to vprašanje, pomembno vprašanje, ampak tudi zelo široko vprašanje saj zadeva vidike, ki so vezani na našo interno politiko, vključno z politiko konkurenčnosti eh, in pa eh, tudi znanimi vidiki. Kot prvo, zelo jasno je, te platforme niso nad zakonom pravila, ki velja za vse, morajo spoštovati. To je konec koncev tudi že tako za platforme, ki so aktivne na evropskem ozemlju. Potem pa se moramo tudi zavedati, da obstajajo različne primeri. Komisarka eh, Vestegrg in eh, Generalna direkcija za konkurenco je že pokazala, da ko gre za primere eh, Starbucks in podobno, se lahko realno lotimo davčnih napovedi, takšnih platform. Ampak dejstvo je, da včasih težko ugotoviti, kje je dejanski kraj ustvarjanja dodane vrednosti, kajti gre za platformo, ki ima celo vrsto virov podatkov in zato bomo vsekakor zelo natančno spremljali razpravo o trošarinah, ki nam bo omogočila nekaj eh, več jasnosti glede te teme. Dotaknili ste se še druge teme, ki je prav tako pomembna. In sicer enaki pogoj za vse. Da, moramo imeti primerljive, primerljiva pravila za primerljive storitve. Načelo je jasno. Zdaj, ali bomo to zagotovili z zakonodajnimi ukrepi, da svoje damo vedno eh, tudi študijo in eh, oceno učinko, da lahko potem na tej podlagi upravičimo predlagane zakonodajne akte, obene pa se moramo zavediti, da moramo ukrepati tudi preko prostovoljnih ukrepov in eh, tesnega sodelovanja s temi platformami. Tako da gre za vprašanje ravnovesja. Niso vsi veliki akterji zelo namerni, ampak mislim, da moramo danes vedeti, kako lahko biti vodilni na način, da bomo naše načele in vrednote uveljavili in obenem dosegli napredek. Hvala dopolnilno vprašanje, gospod Zullo? Mislim, da je boljša porazdelitev obdavčitev, lahko tudi pomena spodbuda za startupe v Evropski uniji. Večina jih je v ZDA in le slab odstotek online platform izhaja iz EU. V 60 letih se, iz, uh, se je v sektorju aeronautike pojavil projekt Airbus kot eh, konkurenca ZDA. Zanima me, ali imamo kakšen analogen projekt tudi na področju digitalnih eh, tehnologij, da bi na ta način evropsko raziskovanje postavili na višjo raven. Hvala lepa, gospa kandidatka. Strinjam se z vašo analizo, gospod Zulo, kar zadeva trenutne slabosti evropskega digitalnega okolja in prvikrat Evropa ni v osrčju evropske, eh, svetovne pardon, tehnološke revolucije. Ampak to nas mora privesti do premisleka o tem, kaj storiti in eh, zato se vračamo k temu načelu. Treba ustvariti takšno zakonodajno okolje, ki omogoča inovacije in ustvarjanje vključen z zagonskimi podjetji. Tako da vprašanje ni zdaj narediti evropski Google, ustvariti evropsko, evropski iskalnik. Ne, to, kar je za nas pomembno, je, da investiramo v ključne sektorje, v raziskave, ki nam bodo omogočile izpostaviti evropske adute. Eden takšnih primerov je, so industrijske eh, platforme ali pa visoko zmogljivi računalniki. To so stvari, ki nas eh, lahko postavijo v spredje, lahko državljanom ponujemo konkretne rešitve, ko gre za preprečevanje bolezni, eh, varnost letalskega prometa. Naprimer, danes je to, kar želimo, to, da Evropa ponudi možnosti takšnemu okolju, ki bo spodbuden za zagonska podjetja v vseh sektorjih in da bo Evropa akter, prvrsten akter, ko gre za digitalizacijo. Hvala lepa. S tem smo zaključili prvi krok vprašanj in odgovorov. Preden se lotimo drugega dela, pa vodenje predajam kolegici, gospej Petri Kamerevert. Gospa Kamerevert je namreč predsednica odbora za kulturo in izobraževanje. Tako, zdaj prevzemate tudi odgovornost, ne samo besedo. Ja, najlepša hvala, gospod Buzek. Lahko vam zagotovim, da bom glede časa enako zahtevna, kot je bil gospod eh, Buzek. Besedo pa dobi gospa Sabine Frhajen. Hvala lepa, eh, spoštovana kandidatka za komisarko, gospa Marija Gabriel. Letos sta komisija in parlament že sprožili več pobud za promocijo evropske kulture in raznolikosti. Mm, to je edin način za zagotavljanje interesov ustvarjalcev in potrošnikov in to je, da se zagotovi trajnost eh, evropskega kulturnega sektorja, eh, omogočanje boljšega dostopa do evropskih kulturnih vsebin preko interneta je predpogoj za digitalno ekonomijo v EU, ampak vse več avtorsko zaščitenih del je nezakonito na voljo eh, preko spleta, eh, brez eh, dovoljenja ali poplačila imetnikov avtorskih pravic. Ali tu predvidevate oziroma načrtujete dodatne ukrepe, poleg tistih, ki so že predvideni in da se na ta način izkorenini pojav piratstva na evropski ravni? Dank, Hvala lepa, kandidatka, izvolite. Hvala lepa, gospa Frehajen, za vaše vprašanje. To sem hotela povedati že na samem začetku, da sem zelo zavezana evropske kulturni raznolikosti. To je naše bogatstvo in zato je pomembno, da audiovizualne storitve kulture v Evropi predstavljajo nekaj, kar bomo ohranili. Prav tako so dela, ki jih ščitijo avtorske pravice, morajo biti dela, ki jih koristijo nove digitalne tehnologije, nova orodja, obenem pa mora biti možno tudi še naprej ohraniti načela skupne evropske vizije. No in zato sem mnenja, da imamo danes tu predlog o tako imenovani vrednostni vrzeli obenem, pa moramo skupaj z avtori delati za začito njihovih delov. In uh, to, izhaja tudi iz uh, zaščite in promocije evropskih del. Vemo, do kakšne mere je to pomembno v naši zakonodaji. Vem, da so tu določene razlike, kar zadeva stališče parlamenta in druge institucije, ampak po mojem mnenju gre tu za zaščito nekega načela, da bodo naši avtori bolj izpostavljeni in zato morajo imeti tudi dostop do boljše distribucije. To pa zahteva tudi ustrezno financiranje. In to je še eno vprašanje, ki bi ga rada naslovila, ravno zato, da bodo naši avtori lahko popolnoma svobodno ustvarjali, kar zadeva boj proti piratstvu, boj proti nezakonitim vsebinam, možnosti za to, da avtori intervenirajo, ko vidijo, da njihova dela prometnih vmedeli poteka, ne da bi eh, bilo to upravičeno. To je tudi področje, ki ga je treba urediti. Gospod Vrhajn, ja, rada bi se še enkrat dotaknila vprašanja vloge platform na tem področju. V tem trenutku imamo zelo pisan nabor pravil, ampak eh, to ni ravno usklajeno z raznoraznimi pogoji uporabe teh platform in njihovih raznolikih storitev. In zato se sprašujem, ali je morda tukaj predvidenega za te platforme, ki povzročajo ta, to zakonsko zmešnjavo, morda bi potrebovali enotno roditev teh platform in tudi definicijo različnih eh, storitev in vrst storitev, da na ta način poskrbimo za ustrezno raven pravne gotovosti. Hvala lepa, gospod Gabriel. Ja, vsekakor razumem vaše pomisleke glede vloge za platforme. Uh, Ja, danes menim, da je potrebno to vlogo jasneje definirati, ampak kot eh, sem že dejala, to ne izhaja, eh, ne more izhajati preko, iz prekomerne regulacije, prekomernega urejanja. Vemo, da direktiva o e-trgovini že določa določene pravila, pomeni pa je, da te platforme resnično lahko upravljajo svoje delo. Sploh enkrat, ko so opozorjene, da gre za nezakonito vsebino in da lahko prevzamejo odgovornost in ukrepajo. Poleg tega sem mnenja tudi, da v okviru našega dialoga s platformami vendarle obstaja več možnosti za prostovoljne ukrepe in mislim, da tu lahko resnično storimo več skupaj s platformami, da bodo ti prostovoljni ukrepi po eni strani ustvarjali dialog in pa tudi inovativen inštrument in inovativno okolje. Hvala lepa, sedja Kosta. On govori da italijansko. Hvala lepa, gospod predsedujoča in čestitke tudi kandidatki. To je vaš portfel, kot je že bilo rečeno, vidim kot gospodarstvo in družba, digitalno gospodarstvo, digitalna družba. Menim, da je razsežnost izobraževanja, socialna razsežnost premalo razvita. E, še vedno vlada velika digitalna vrzel, veliko več moramo tudi storiti, kar zadeva digitalno pismenjevanje, tudi glede razvoja infrastrukture, e, digitalne infrastrukture za šole, univerze, pa tudi okolje na e, spletu mora biti varno za mladoletnike in prav tako z vidika varovanja človekovega dostojanstva. Kako menite, da bi lahko naredili korak naprej na tem področju, ki je meni tako pomembno. Hvala lepa, gospa Kosta, gospa Gabriel. Hvala lepa, gospa Kosta. To mi omogoča, da se takoj lotim ene od tem, ki so za me zelo pomembne in najbolj pomembne. Kot rečeno, digitalni prehod, digitalna transformacija mora biti kar zdaj blizu državljanom. Bodimo iskreni, danes se govori, da bodo določene delovne mesta izginile, nova se bodo pojavila, predvsem pa bo veliko delovnih mest, ki se bodo preoblikovala. Tako da za me ne gre več za to, da se sprašujemo, kje se bodo izgubljena delovna mesta ponovno pojavila. Državljane je treba podpreti pri eh, teh spremembah in takoj moramo začeti z delom na vprašanju digitalnih eh, kompetence znanj. In ko govorimo o tem, tu ne gre zgolj za mlade, tu gre za tudi za uh, odrasle, za najbolj ranljive skupine, za invalide. Ena od pobud, ki jo bom vsekakor zelo podprla, je predlog Digital Opportunity Internship. To pomeni, da bodo mladi med 65 tisoč boji iz cele Evrope dobili priložnost, da 4 eh, do 5 mesecev opravljajo pripravništvo v sektorju um, informatike. Prihajate iz Italije, vedite, koliko primerov te vrste imate. Zakaj ne bi bila Eh, Italija zgled pri jamstvu za mlade. Danes je pomembno, da te mlade spodbudimo, da ravno preko evropskih sredstev eh, lahko pokažemo evropsko vrednost in evropske vrednote, ki so pomembne za vse nas. Prav tako je treba dati velik podarek evropski koaliciji za znanje in digitalna delovna mesta. Deset takšnih nacionalnih koalicij že imamo, ampak eh, tri velike države še vedno manjkajo, ker takšnih koalicij ni. Pomembno je, da to imamo v vseh državah, kajti ravno preko teh koalicij bomo lahko sedaj eh, poskrbeli za to, da identificiramo najboljše prakse, da združimo vse akterje, še posebej mm, v digitalnem sektorju, da se na ta način zagotovi delovna mesta za mlade. Prav tako eh, Enako velja za MSP -je in za njihovo sposobnost. Hvala lepa, dopolnilno vprašanje. Ja, kot so številni kolegi dejali, je pomenilo, da spodbujamo digitalne ustvarjalne vsebine, eh, audiovizualne eh, vsebine, avtorske pravice so to pomembne, enake pravice. Kar zadeva dialog s platformami, menim, da je potrebno tudi določen normativni eh, vidik, kot ste dejali. In tu je še ena plat in sicer večja podpora tudi preko programa, podprograma mediji, ja, ki ste ga omenili, je treba lotiti se tudi vprašanje distribucije. Kako bi lahko s tem programom lahko eh, bolje podprli to vrstne ukrepe in zagotovili boljše financiranje, kajti le eh, dve entiteti zaenkrat sodelujeta v programu, evropskom inštrumentu za eh, povratna sredstva. Ja, moram biti iskren, da sem pomislil na to temo, na vaše vprašanje, ko sem morala svoj prispevek eh, nekoliko eh, začeti krajšati, kajti program medija je eden naših najbolj simbolnih programov. Če tudi ima majhen proračun, 5 milijonov na, na leto, je izpostavljenost tega programa zelo velika in še veliko dela nas čaka. Ja, program medija, ki temelji na pravni podlagi iz leta 1991. Kulturna raznolikost in promocija, distribucija naših eh, filmov, našega kulturnega sektora. Danes imamo zelo konkreten eh, primer z inštrumentom za jamstvo za obdobje 2016-2020. Imamo sredstva, ki ima se pojem na področju kulturnih storitev in ki ustvarjajo milijon delovnih mest, da lahko aktivno prispevajo k eh, temu delu. In zato bom že letos skupaj z investicijskim eh, skladom in novim EFC-em poskušala zagotoviti več strateških sredstev, ki bodo šla v smer te pobude. Hvala lepa. Ashley Fox. Hvala. Gospod predsedujoča, gospod Gabriel, čestitke za vaše imenovanje. Nam lahko poveste, oziroma poveste našem odboru, vaše stališče glede tehnologij Eh, distributivnih seznamov. Kje vi vidite tu potencijalne prednosti za potrošnike in kako vi vidite vprašanje zakonodajne ureditve tega vprašanja? Hvala lepa, gospod Fox, za to vprašanje. To je eden tistih dosijev, ki jih, eh, si jih delim skupaj s podpredsednikom Dobrovskisom in eh, Eh, podpredsednico Jurovo, kar zadeva varstvo zasebnosti. Danes lahko na to po eni strani gledamo z navdušenjem, torej razvoj teh novih tehnologij, po drugi strani lahko z ustreznim zavarovanjem to omogoči tudi pomemben napredek na področju zdravja, naprimer. po drugi strani pa treba biti zelo iskren. Je to vendarle še področje, ki se razvija, ki je v povojih. Zdaj, ali naj sprememo neko zakonodajo na to temo? Ne. ne. Eno naših načel je zagotoviti regulatorno neutralnost, ko gre za inovacije. Ampak ob enem je treba eh, pogledati, kakšne so trenutne, trenutne izzivi. Tu sem bila zelo pozorna. Veliko sem se naučila na tej prvi konferenci, ki je bila tu v Evropskem parlamentu maja, maja meseca in kjer je bila potrjena angažiranost na tem področju. Prav tako pa bom eh, zelo pozorna pri teh tehnologijah, da vidimo, kakšni zakoni se že uporabljajo, naprimer direktiva o varstvu osebnih podatkov. Vseeno, ali gre za tako imenovano motečo industrijo eh, ali tehnologijo ali drugačno, kajti dejstvo je, da ima tovrstne tehnologije lahko tudi dokaj negativne posledice. Eno je, da potrebujemo jasno eh, strukturo. Drugo pa je to, da imamo tudi nedovoljene oblike uporabe eh, eh, Bitcoin, e-wallet in tako naprej. In tu mislim, da moramo vedno bolj uporabljati inštrumente, ki delujejo po načelu poznaj svojo stranko, know your customer. Mislim pa, da je treba vsekakor podpreti pozitivne učinke in sočasno bdeti tudi nad morebitnimi nevarnostmi. Hvala lepa. Dopolnilno vprašanje, gospod Fox. Hvala, gospa Gabriel, v vašem odgovoru pravite, da si jaz želim eh, regulative na tem področju. Vsekakor ne. Sprašujem pa se, ali se strinjate z menoj, da zelo pogosto tu v tem parlamentu novo tehnologijo vidimo kot eh, nevarnost. Prej ste kritično govorili o Uberju in o drugih tovrstnih tehnologijah in po želji po regulaciji le teh. Zelo pogosto če mi politiki vendarle stopimo korak nazaj in se upremo regulaciji, potem potrošniki dobijo dostop do prednosti teh tehnologij. E, namenska skupina Fintech predlaga pristop, kjer naj e, počakamo, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Ali bi morda predlagali isti pristop tudi tu? da torej počakamo, kaj se bo zgodilo na mesto, da morda potencijalno že vnaprej uničimo prednosti. Gospa Gabriel, kar se mene tiče, jaz novih tehnologij ne vidim kot nevarnost, ampak obenem je treba v spredje postaviti to, kar sem dejala na začetku. Danes imamo pomembno vlogo kot Evropa v smislu vrednot, načel, eh, varstvo podatkov, varnost. Vse to so vprašanja, mimo katerih preprosto ne gre. Tako da jaz sem mnenja, da dejansko moramo ohraniti eh, navdušenost nad novimi tehnologijami, ampak vse to mora potekati na podlagi analize, ki nam bo omogočila, da ne izključimo kogarkoli iz eh, tega preoblikovanja, eh, iz tega tehnološkega prehoda. In ni na ključe, da na tem ustrajam že od samega začetka. Hvala lepa. Naslednja Dita Šarancova. Hvala, gospa predsedujoča, gospa kandidatka, najprej čestitke za imenovanje. Jasno ste dejali, da razumete, kako pomembno, pomemben je digitalni mm, trg za evropsko gospodarstvo, za evropska delovna mesta, pa tako pravite, da morajo podatki v Evropi teči neovirano. Osrče rasti enotnega digitalnega trga eh, so podatki. Podatki so tisti, ki omogočajo, da naš digitalni svet deluje. Upam, da se strinjate z menoj, da mora prost potok podatkov postati nova soboščina v Evropski uniji. Ali lahko potrdite, da podpirate prepoved eh, podatkovne lokalizacije, da strinjate tudi z predlogom komisarja Ansipa, da naj bi eh, to rešili že z zakonodajnim predlogom, ki bo prišel na vrsto letos. Hvala, gospa eh, Šaranzova. Ja, o tem eh, smo se že pogovarjali in danes ob polnem poznavanju doseja lahko potrdim, da, da smo proti lokalizaciji podatkov. Kajti danes, ko pogledamo, kaj se dogaja, vidimo, da obstajajo veliki potencijali, ko gre za svobodo gibanja. In svoboda gibanja ali pretoka podatkov mora postati peta svoboščina, ravno zato, da lahko izkoristimo vse ta potencijal in zato moramo takoj preučiti, kaj tu so tiste glavne ovire. Danes moramo seveda ugotoviti, da ta problem obstaja, ampak lahko v, mm, se vam zavežem, da se bomo že eh, jeseni začeli s tem ukvarjati, da bomo jasno opredelili eh, lokalizacijo podatkov kot neprimeren pristop tu sta še dva pomembna vidika, ki jih je potrebno preučiti in sicer pravica do prenosa in pravica do dostopa. Sploh, ko gre za zakonodajne eh, ukrepe, ko gre naprimer tudi za davčni nadzor, kajti ko danes eh, gledamo lokalizacijo podatkov za državljana, za podjetja, v večini primerov ti ugotavljajo, da oziroma menijo, da ta lokalizacija zagotavlja varnost. Ne lokalizacija podatkov ne pomeni varnosti. To je pomembno, kajti lokalizacija eh, postavlja meje tam, kjer tudi fizičnih eh, eh, mej ni več. Tako da tu nas čaka pomembno, veliko delo. To pravim zato, kajti ko govorimo o lokalizaciji podatkov, vedno vidimo to sliko ledene gore, le malo jo kuka ven iznad podatkov gladine, veliko pa je skritega. Komisija identificira že 50 različnih praks, kjer prihaja do omejevanja strani držav članic. Potem imamo neko umestno fazo, kjer podjetja, ker se bojijo, da lo, morda obstajajo neka tveganja, potem eh, lokalizirajo podatke. In potem imamo velikanski del, ki pa je odvisen predvsem od vprašanja zaupanja. Hvala lepa. Dopolnilno vprašanje, gospa Šaranzova, izvolite. Hvala lepa za to spodbudno izpoved. Ja, ampak nam lahko povejte konkretne, kaj vse še moramo sprejeti na evropski ravni? Kakšni ukrepi so nujni za to, da podatkovno gospodarstvo v Evropi lahko raste? Hvala, gospod Gabriel. Kot sem dejal na samem začetku, številke kažejo 272 milijard, več kot 640 milijard pričakujemo promete na tem področju do leta 2020. Tako da tudi, če ne bomo storili nič, eh, rast je tu, tako da za nas je pomembno, da stvari pospešimo. In eh, prva stvar je, da se lotimo tega načela lokalizacije podatkov, ki nima več eh, domovinske pravice. Tudi. Sveda, to potem ne bo enostavno delo. Čaka nas veliko dela z podjetji, prav tako nas čaka veliko dela z državami in članicami. Gospa Šaranzova, lahko vam zagotovim, študija učinkov je že v teku, nekaj prvih analiz že imamo, več ne moram povedati, ampak dve zadevi sta pomembni. Namreč prvikrat v primerjavi z letom in pol nazaj vse države članice sodelujejo pri tej oceni učinka in vse več je tudi MSP-jev, ki odgovarja na vprašanje. Seveda nas čaka še analiza, da lahko potem na te podlagi upravimo več konkretnih predlogov. Hvala lepa. Martina Mehels. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa Gabriel. Komisija temna načela digitalne družbe omrežno neutralnost in podobno vidi kot sestavni del digitalnega notranjega trga. To se mi ne zdi najbolj smislen pristop, ker je to lahko privede do tega, da področja, kot so dostop do izobraževanja in tako naprej, potem izgine nekje mm, v megli. V točki 7 pravite, da je pomembno govoriti o avtorskih pravicah, ampak govorimo o kulturnih institucijah, kot so arhivi, muzeji, eh, knjižnice, zbirke, o tem eh, ne pravite, ne govorite sploh po predlogu komisije pa bi te institucije lahko začele za digitalno hrambo, ampak le za potrebe hrambe same. Ali se vam ta restriktiven pristop do takšnega vprašanja, ki je ključnega pomena za sodobni svet, eh, za dosten pristop ali ne? Hvala, gospa kandidatka. Najlepša hvala, gospa Mihel, za to vprašanje. Dotaknili ste se izjemno pomembne teme. Okoliščine so se spremenile, okoliščine platform, medijev in naših storitev kulturnih in eh, tudi kar se tiče avtorjev. Vprašanje, kako najti eh, ravnovesje, kako enim in drugim omogočiti, da eh, sodelujejo pri tej digitalni transformaciji na tem bi rada še naprej delala in sodelovala z Evropskim parlamentom, z institucijami, z deležniki. Mislim, da moram v tem trenutku prisluhniti vse, vsem tem akterjem. akterjem. Če bom eh, potrjena kot komisarka, potem želim, da vsi tisti, ki želijo spregovoriti, dobijo besedo in izrazijo eh, svoje mnenje. Kot ste sami pokazali, obstajajo veliki, ki jim zaenkrat še nismo posvetili dovolj pozornosti. Eh, drugi eh, vidiki so morda zaenkrat nejasni, pa se za njimi skriva prav tako nekaj zanimivega. In ravno zaradi vseh teh razlogov eh, sem želela povedati, da želim na tem še delati, tako da bomo lahko natančno analizirali, kaj vse je še treba narediti. Kot sem dejala že v začetku, je eh, načelo eh, tukaj. Pomagati moramo eh, avtorjem, tako da bodo inovirali in ustvarili, tako da bodo ustrezno poplačani. Raziskovalcem, knjižnicam, institucijam, ki se ukvarjajo s to dediščino, moramo omogočiti, da upravljajo svoje delo. Pošteno povedano, potrebujemo nekaj časa, zato da bomo na tem še delali in da eh, prisluhnemo vsem, ki imajo eh, svoje mnenje. V teh zadnjih eh, tednih sem izvedela veliko in na tem bi rada delala še v prihodnosti. Hvala lepa. Še eno vprašanje. Ja, veselim se to vrstnega sodelovanja. Hvala lepa. Večkrat ste izpostavili krepitev uloge javnosti. Zdaj imamo na področju kulture dokaj težko situacijo, kar zadeva Euronews, ki ga je prevzel BBC in zaradi privatizacije so se zelo spremenili delovni pogoji eh, kadrov in pa tudi raznolikost programa. Se boste v ta konflikt morda aktivno vključili? Hvala, gospa Gabriel. Najlepša hvala, gospa Mihels, za to vprašanje, ki je pomembno in občutljivo. Pomembno zato, ker vemo, zakaj gre. Euronews ima eh, misijo. Gre za eh, splošne evropske interese. Eh, to je kanal, ki mora zagotavljati kakovostne informacije. 38 odstotkov evropejcev meni, da so dobro informirani in mislim, da lahko ta delež povečamo. Danes imamo Eh, dogovor z Euronews, ki je bil podpisan februarja eh, letos eh, za naslednje štiri leta. Identificirali smo šest ciljev. Imamo pogoje, ki jih mora Euronews spoštovati. Pomembno je, da lahko komisija posreduje v katerem koli trenutku. To pomeni, da moramo še vedno spremljati spoštovanje večjezičnosti, spoštovanje novinarjev, ki Eh, tam delajo, ne, pri, ne sme priti o, do odpuščanja. Misija Unije je jasna, zagovarjati mora splošne interese. Čas, čas se mi je iztekel. Rada bi uh, ponovila zgolj, da je ena od prvih stvari, ki jih bom naredila, če bom potrjena uh, kot komisarka, uh, ta, da se bom srečala z vodilnimi. Uh, pri Euronewsu, tako da bomo lahko skupaj eh, še naprej zagotavljali spoštovanje tega splošnega interesa. Eh, hvala, vem, da ni enostavno odgovoriti na vse vprašanje na veli minuti, ampak vendarle vas moram žal prekiniti. Julija Reda. Najlepša hvala, gospa kandidatka za komisarko. Razumem, da ste previdni, da. Eh, je ta faza zelo posna v mandatu in nihče ne pričakuje, da poznate vse detajle eh, dela komisije, ampak želimo Eh, spoznati vaše stališče v zvezi s tistimi eh, najtežjimi vprašanji, kjer eh, imamo konflikt s temeljnimi pravicami. Gospe Kala ste dejali, da stranskih vrat nočete do enkripcije, ampak vseeno bi lahko zagotovili pravne poti do teh šimfriranih podatkov. Če menite, da je člen 13 v skladu z direktivo, o e-trgovini oziroma če gre, to, če gre pri tem za splošni nadzor. Prav, vsi se strinjamo, da je treba plačevati avtorjem, ampak a to a, eh, predstavlja osnovo za spremljanje državljanov na spletu. Vprašanje je, če bomo izvajali obstoječo zakonodajo eh, vizavi držav članic, eh, boste naredili to, kar je zahteval Evropski parlament, in zagotovili, da se direktiva o e-trgovini izvaja enotno v vseh državah članicah. Hvala. Ja, Najlepša hvala, gospa Rida, za to vprašanje. Prepričana sem in tudi upam, da uh, obstajajo teme, kjer uh, bo naš pristop, pristop od uh, spodaj navzgor. Še dve leti časa imamo v tem mandatu, dve leti dela nas čaka in zahvaljujoč eh, komunikaciji z vami, zahvaljujoč komunikaciji s strokovnjaki, eh, delam na podlagi kompromisa in mislim, da sem pripravljena iti v tej smeri. Kar se tiče direktive o e-trgovini, pa tako. Vem, kako pomembna je ta direktiva za enotni digitalni trg. na nek način predstavlja eh, pravni okvir, ki zagotavlja eh, prosti pretok informacij znotraj tega trga. Danes je vprašanje to, če bomo revidirali direktivo ali ne. Odgovor eh, je že bil ponujen. Leta 2010, 2012 in 2015 so potekale ocene in komisija ugotovila, da je direktiva še vedno ustrezna glede na trenutne okoliščine. Parlament in svet sta. Eh, prav tako potrdila to direktivo. Danes se soočamo z novo realnostjo in zagotoviti je treba dosleden pristop. Lahko vam dam primer te omejene eh, odgovornosti eh, platform in umikanja nezakonitih vsebin. To je ena izmed najpomembnejših tem, s katerimi se ukvarjamo danes. Na evropski ravni moramo še naprej delati v tej smeri. Zavedam se ukrepov, ki jih lahko spremejo države članice, vem, katere so naše vrednote, ne podpiramo splošnega nadzora in direktiva je tukaj jasna, moramo poslediti razvoju dogodkov eh, v institucijah in v državah članicah, to je treba izpostaviti. Delovala bom v skladu z eh, pristojnostmi in ukrepala bom, ko bom eh, videla, da se eh, v tem okviru pravila ne spoštujejo. Ja, žal me, če se potika gospa Reda, dopolnjeno vprašanje. No, no, še vedno me zanima, če eh, bo komisija predlagala zakonodajo o eh, umiku nezakonitih eh, vsebin. Danes predstavljam več kot en odbor in dotaknila bi se kibernetske varnosti. Omenili ste v pisnih odgovorih. Eh, oznako o varnosti, zanimo pa me, če boste eh, izboljšali varnost onkraj te oznake. Boste podprli, naprimer, eh, odgovornost proizvajalcev, ki niso eh, rešili varnostnih vprašanj v njihovih napravah za internet stvari. Izvolite. Najlepša hvala, gospa Reda, za to težko vprašanje. Da, revidirali bomo Evropsko strategijo o eh, kibervarnosti oziroma varnosti in sicer septembra. Vemo, kakšen je mandat eh, Enise in dotaknila sem se tudi označevanja. To ste povezali tudi eh, z odgovornostjo za nedelujoče proizvode v primeru povezanih naprav to so teme, o katerih se moramo pogovarjati, ko neko uh, vozilo, povezano povilo, vozilo uh, prečka mejo uh, in če pride do težave, kdo je odgovoren? Tisti, ki je upravljal sistemom, uh, upravljal s podatki, uh, je kriv način prenosa podatkov, o tem se je treba še pogovarjati. V okviru revizije, ki jo bom predlagala, uh, bomo zagotovili certifikacijo, označevanje, revidirali bomo mandat ENISE, predlagala bom okrepitev eh, okvira za delovanje nacionalnih centrov v primeru nesreč in kriz in na tem že delamo kot Evropska komisija. Kar pa se tiče odgovornosti za eh, proizvode, pa se moramo pogovoriti z vsemi eh, zadevnimi strankami, tako da bomo lahko upoštevali vse različne interese in stališča. Hvala lepa in še enkrat Marko Zuzan. Hvala. Čak nas eh, trelog o zelo pomembnem vprašanju, ko gre za enotni digitalni trg eh, in sicer uredba o prepovedi geoblokiranja. Eh, v tej razpravi mm, je predvsem potrebno odpraviti klauzule o geoblokiranju, ko gre za audiovizualno produkcijo, mm, kjer gre za pogodbo med lastniki avtorskih pravic za nek film ali nek prenos z potrošniki zaenkrat se odločitve sprejemajo eh, individualno, brez eh, kakšne splošne odločitve o tem, ali so takšne klauzule eh, veljavne ali ne. Pomembno je, da se sprejme odločitev o klauzulah o geblokiranju glede audiovizualnih storitev. Ne bi šel v podrobnosti glede poslovnega modela, ampak ključno je vedeti, ali in kdaj bo Evropska komisija sprejela odločitev Eh, jasno in celokupno odločitev glede klauzul o geoblokiranju. Najlepša hvala, gospa Gabriel. Izvolite, odgovorite. Najlepša hvala, gospod Culo. Odgovor bom eh, ponudila v dveh delih. Najprej ste govorili o eh, pasivni prodaji, tako kot v okviru razprave o geoblokiranju, kakšen je eh, cilj teh pravil, da zaščitimo eh, avtorske pravice in eh, prodajalce. Gre za specifične situacije, naprimer pasivna prodaja, prodaja izdelkov. Komisija je že izpostavila svoje stališče. Če obstaja tveganje za zlorabe, potem je eh, Eh, nek dogovor med distributerjem in prodajalcem eh, neveljaven. Ko pa govorimo o audiovizualnih storitvah, pa to ni isto področje in eh, to je treba ločiti. Ko govorimo o teh primerjih, moramo vsakič spomniti na to, da gre za specifične primere. Generalna direktorica agencija za konkurenčnost opravlja svoje delo, ne gre za splošne ukrepe, ki so, sprejete, am, ki so sprejeti, ampak je vsak primer individualno obravnavan. In eh, v tej fazi je treba razlikovati med pasivno prodajo eh, in audiovizualnimi storitvami. Spoštovati je treba uh, načelo uh, sklenjenih pogodb. Sama sem pripravljena analizirate, analizirati vsak eh, primer, ki ga bom spoznala eh, in to v sodelovanju z drugimi eh, kolegi komisarji, tudi s komisarko Vestajer. Hvala lepa. Dopolnilno vprašanje, gospod Zula ja, nekoliko bolj neposredno vprašanje. Ali v prihodnosti lahko pričakujemo zakonodajni predlog komisije, ki bo predvidel tudi odpravo teritorijalnih licenc za audiovizualne storitve? Frau Gabriel, für die Antwort, bitte. Gospa Gabriel, izvolite. Euh, Bom kar najbolj odkrita. Glede na podatke, ki jih imam, glede na pogovore s strokovnjaki in tistimi, ki poznajo te teme natančno, to trenutno ni predvideno. Zakonodaja trenutno ni predvidena. Najlepša hvala. Naslednji je Janoš Korvinik. Mm, hvala lepa. Ne vem, ali se zavedate, kako zelo nazadovala Evropa v primerjavi ZDA in Kitajsko in odkot e, eh, to. Namreč v ZDA se niče ni ukvarjal z enakopravnim dostopom, ampak ljudi so preprosto eh, kupovali informacijske sisteme od zasebnih podjetij in več američanov ima zdaj dostop do uh, informacijskih sredstev kot v Evropi. Zdaj slišim, da pravite, da bi morali ustvarjalci biti deležni uh, ustrezne nagrade. Ampak kdo bo določil, kaj je ta ustrezna, primerna nagrada? Govorite o boju proti sovražnemu govoru. Kdo bo odločil, kaj je sovražni govor? Ali, eh, če rečem, da eh, želijo židje eh, prevzeti svetovno banko. Je to sovražni govor, če hočem, da želi kdo previsoko obdavčiti velike kapitalistične podjetja. Ali je sovražni govor, če rečemo, da želi Rusija zauzeti po Evrope. Kdo bo tisti, ki bo o tem odločal? Danke. Hvala. Hvala. Gospa Gabriel. Merci beaucoup, monsieur Corvin. Najlepša hvala, gospod Korvin Mike, za to vprašanje. Mislim, da v naši demokratični družbi, ki temedi na vrednotah, ni mesta za sovražni govor. In zavedam se, da kako pomembno vlogo ima Evropski parlament pri zagotavljanju spoštovanja tega načela. Oblikovali smo pravila, ki prepovedujejo takšne sovražni govor na podlagi etnične pripadnosti, eh, eh, spolne usmerjenosti in tako naprej. Sovražni govor nam ne pomaga. To ni del naše demokratične družbe. Da, zagotoviti je treba spoštovanje svobode eh, do izražanja, svobode do eh, informacij. Ampak, kar se tiče sovražnega govora, želim biti jasna. Zame je to tema, eh, kjer moramo vsi zagovarjati naše, našo obliko družbe, zagovarjati naša načela in naše vrednote v tem trenutku eh, je to z moje strani vse. Spoštovanje drug drugega je bistvenega pomena. Če želite kaj eh, povedati, eh, tega ne morete povedati s pomočjo sovražnega govora. In to je načelo, ki se ga bom vedno držala. Razmišljamo naprimer o posledicah za otroke. A mislimo naprimer, razmišljamo o tem, kaj bi lahko dosegli ljudje, ki eh, bi to energijo uložili v druga področja. Mislim, da je na vseh nas, da se borimo proti eh, sovražnemu govoru. To je ena od tistih eh, tem, kjer kompromisov ni. Najlepša hvala. Dopolnilno vprašanje, gospod Korvin Mike. Ja, žal nisem dobil konkretnega odgovora. Nekoliko starejši sem od vas. V času komunizma sem bil leto dni v zaporu, tudi zaradi širjenja lažnih informacij, eh, ki bi utegnile škoditi interesom Ljudske republike Poljske. In eh, tu, v tem parlamentu, so me obsodili na eh, globo 9000 evrov, ker sem govoril o inteligenci moških in ženskih in razliki v tem in rečeno mi bilo, da eh, s tem spodkopavam temeljne vrednote EU. In moje vprašanje je, kdo je tisti, ki bo odločal, kaj so lažne, kaj pa prave informacije. Ali bomo govorili, da so eh, lažne informacije pomembne, ali pa bomo morda dovolili vse informacije v internetu, da vsak lahko pove, kar se mu pač želi in potem tudi prevzeti za to eventualno odgovornost. Hvala. Gospa Gabriel, izvolite, beseda je vaša. Ponosna sem na to, da lahko zagovarjam načelo enakosti med moškimi in ženskami. Danes ne gre za to, da bi odgovarjali na vprašanje, kdo je odgovoren za spremljanje in nadzor. Obstajajo mehanizmi samo nadzora, samo regulacije. Eh, na vseh nas je, da zagovarjamo te vrednote. To so vrednote, ki jih bom sama zagovarjala do konca. Najlepša hvala. Andreas Schwab. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa kandidatka za komisarko, takoj vam moram povedati, da eh, ne bom zastavljal vprašanj, ki bi, po kateri bi mi ploskali. Dve eh, leti po tem, ko Dve leti imate še na voljo časa, zdaj smo imeli na voljo kar nekaj let, da smo vas, da smo vas spoznali v naši skupini in mislim, da lahko dosežete še marsikaj. Z umestnim pregledom Evropske komisije mislim, da so se zdaj pojavila še nekatera vprašanja, ki so pomembna tudi za vaš dosje notranjega trga. Šest zakonodajnih predlogov naj bi še imeli na mizi in v, od vas lahko pričakujemo še kar nekaj stvari. Zanima me, kaj želite v zvezi z umestnim pregledom kot komisarka storiti, da bi napovedano platformo znanja oziroma zakonodajno obravnavati platformo za potrošnike, da bi odpravili neustrezne konkurenčne prakse in zanima me, kako boste obravnavali umestni pregled v zvezi s platformami in tudi s pregledom eh, e-poslovanja. Hvala lepa, gospa kandidatka, beseda je vaša za odgovor. Najlepša hvala, gospod Švab. Da, to je del moje identitete, izkušen iz ELS, je pa to tudi uh, del mojih izkušenj eh, s uh, sodelovanjem s kolegi in kolegicami iz drugih političnih skupin. to je nekaj, za kar si vsi prizadevamo, kako zagovarjati interese državljanov eh, na različnih področjih. Imel, imela sem že priložnost odgovoriti na ta vprašanja, ampak še enkrat bi rada ponudila natačen odgovor. Komisija bo pripravila predlog o teh nelojalnih praksah, ki eh, se nanašajo na platforme in na podjetja pomembno je seveda skrbeti za varstvo interesov potrošnikov. Eh, Na to ne moremo kar tako pozabiti in eh, lahko vam dam zelo natančen, eh, specifičen primer. Ko izberemo hotel, želimo vedeti, če ponudba, ki jo najdemo, odgovarja našim kriterijem oziroma če smo jo našli zgolj zato, ker je bila eh, najbolj oglaševana. Eh, pomembna je preglednost in tako sama pristopam eh, k temu. Potrošniki, uporabniki, podjetja, pri vseh je pomembna preglednost, zato ker bo zagotovila zaupanje. Tako bomo na podlagi tega zagotovili inovativnost in ustvarjalnost. To je načelo, ki ga bom zagovarjala. Za zadnji del uh, vašega vprašanja uh, eh, se malce čakala na uh, prevod. To je seveda ekipno delo, sodelovala bom z vsemi ostalimi in poskušala bom zagotoviti predvsem to, da zagotovimo delovanje platform, na katerih lahko delajo vsi, ustvarjalci podjetja in tako naprej. Omejiti moramo obseg eh, določenih dejavnosti ustrezno in omogočiti dostop do informacij za uporabnike. Najlepša hvala. Še eno vprašanje, gospod Švab. Ja, v zvezi z vodilno funkcijo platform se mi je vaš odgovor zdel zelo zanimiv, poteka pa tudi razprava, ali ne bi se morali pogovarjati tudi o določenih algoritmih. Nisem prepričan, kako naj gledamo to vprašanje, ampak eh, zanima me, gospa kandidatka, kaj menite vi o nadzoru, ki bi temeljil na algoritmih? Najlepša hvala. Gospa Gabriel, izvolite. Hvala tudi za to vprašanje. Tega vprašanja se bom lotila z vedika nadzora, ampak eh, želim ugotoviti, kako algoritmi delujejo. In hvala Evropskemu parlamentu, da nam pomagate eh, pri tem. Trenutno imamo pilotni projekt, ki teče naslednjih 16 eh, mesecev, se upravičujem imamo finančna sredstva, zato zahvaljujoč Evropskemu parlamentu in želimo ugotoviti, kako ta algoritem eh, dela, kako ti algoritmi delujejo. To ne sme biti neka eh, nevidna roka. Vemo, da so s tem povezani negativni učinki. To mora biti ponovno odraz eh, teh vrednot, enakosti, preglednosti in dodane vrednosti. Ustvarjalna Evropa mora zagotoviti to doja, dodano eh, vrednost. To je cilj, ki smo si ga zastavili. Najlepša hvala. Naslednje vprašanje bo zastavila Birgit Cipel. Najlepša hvala. Gospa Gabriel, učinkovit eh, digitalni enotni trg mora zagovarjati in ščititi tudi temeljne pravice Eh, ljudi, ki jim eh, služi. Naprimer, varstvo podatkov, eh, zaupnost podatkov in zaupnost komunikacij. Kako boste zagotovili, da se te pravice ščitijo prek vaših pobud? A se strinjate, da je pomembno zaščititi te pravice pred poslovnimi pritiski prek novih digitalnih pobud? bolj specifično, kakšni so vaši načrti in vaša zaveza za to, da bi zagotovili, da uredba o eh, e-zaupnosti zagotovi enako mero eh, zaščite zaupanja. Zaupnosti se upravičujem. Ne smemo dovoliti, da eh, lobisti posežejo v varstvo podatkov in da se nadaljuje s praksami, ki so škodljive za varstvo naših eh, državljanov. Frau Gabriel. Gospa Gabriel, izvolite. Merci beaucoup, madame Sipel. Najlepša hvala, gospa Sipel, za to vprašanje. Kot sem dejala že v začetku, gre tukaj za doslednost, kdaj per začne veljati 25. maja leta 2018 eh, vzpostavili in oblikovali smo zelo močne kriterije. Na to pa smo, in to je ta doslednost, predlagali tudi eh, direktivo o e-zasebnosti. In tukaj je bistvenega pomena soglasje v e-zasebnosti in v GDPR. GDPR eh, imamo to idejo eh, soglasja. In eh, to bi rada izpostavila. Biti moramo dosledni, pogledali smo si eh, definicije, ki so bile črtene iz, iz zasebnosti, pogledati si moramo uh, sankcije, pogledati si moramo uh, organe, ki bodo spremljali uh, razvoj dogodkov. Če ne zagotovimo te doslednosti, kaj se bo zgodilo potem? v GDPR, imamo nacionalne organe za varstvo podatkov, ki spremljajo izvajanje, spremljajo spoštovanje pravic. Če e-zasebnost ni sprejeta, eh, ne bo sprejeta, potem bodo eh, za to morali skrbeti drugeni, drugi eh, organi. Ne bomo mogli vzpostaviti ustreznega mehanizma za nadzor doslednosti, ki je upisan v GDPR. Zavedam se vseh teh vidikov in ravno zato sem zavezana k sodelovanju z Evropskim parlamentom, tako da bomo lahko skupaj identificirali tiste elemente, ki jih moramo eh, danes še izpiliti. Imamo različna stališča, nekateri menijo, da je vse skupaj preveč ambiciozno, eh, da Eh, vsa ta pravila ne morejo začeti veljati eh, istočasno, ampak tukaj govorimo o varnosti državljanov. To je pomembno in eh, to je tista prva prednostna naloga v Evropi. Hvala lepa, gospa Sipel, dovoljno vprašanje. Hvala, gospa Gabriel osredotočili ste se na e-zasebnost, ampak upam, da sem vas prav razumela. Na splošno se boste torej potrudili za to, da boste eh, ščitili zasebnost na vseh področjih eh, digitalnega enotnega trga. Glede na to, da je vaš eh, portfel zelo širok, bi se rada dotaknila še ene teme, ki je bolj povezana z odborom Juri. Kot veste, imamo veliko kritičnih pomislekov glede uredbe KAPSA, kar se tiče naprimer načela države izvora. Se strinjate s tem načelom, eh, kako boste rešili vprašanje teh eh, kritikov, kako boste naredili korak naprej? Kaj eh, se bo zgodilo z uredbo glede na zadevo Sky? Menite, a komisija meni, da bo geoblokiranje nemogoče zaradi zadeve Sky? To je res težko vprašanje. Naprej, kar se tiče kapsat imamo načelo države izvora, to je res, ampak treba je izpostaviti tudi to, da predlagamo, da zagotovimo eh, laže prevzemanje pravic, ko gre za eh, spletno televizijo in ko gre za eh, replay, ponovni ogled. Ne moremo posegati v načelo države izvora želimo narediti korak naprej, kar se tiče eh, čezmejnega dostopa. Vem pa tudi, da eh, so bili nekateri kritični do tega. Sestanko še ni bilo, eh, sporočevalci, ampak narediti moramo ta korak naprej. Ugotoviti moramo, Eh, kje so meje pri geoblokiranju. Načelo države eh, izvora ni namenjeno omejevanju eh, pogodbenih elementov, zato da bi omejili neko področje glede na geografsko področje. Govorimo o pet specifičnih primerov kjer želimo sprejemati eh, zakonodajo. In na tej poti bomo nadaljevali zato, da bi zagotovili spoštovanje določenih temeljnih eh, načel. Ampak želimo napredovati. Najlepša hvala. Naslednje vprašanje bo zastavil Anđel Džambacki. Najlepša hvala. Gospa predsednica, gospa Gabriel, najprej bi se vam rad eh, bi vam rad eh, čestital za imenovanje za kandidatko, za komisarko. Sam sem koordinator eh, moje politične skupine v odboru za kulturo. Pomembno je spostaviti našo raznolikost. Ko koordinator v odboru Juri pa bi rad zastavil naslednje vprašanje. A moramo digitali digitalizirati zdravstvene sisteme in javne sisteme v Evropi? Uh, kako eh, želi komisija pospešiti ta proces digitalizacije javnih sistemov v Evropi. Najlepša hvala. Gospa kandidatka za komisarko, izvolite. Beseda je vaša. Najlepša hvala za to eh, vprašanje, gospod Džambaski. To so zelo pomembni vidiki enotnega digitalnega trga. Ta trg bi moral zagotoviti pozitivne rezultate za državljane in to, Eh, je ena od mojih prednostnih nalog v naslednjih mesecih, eh, naprimer do jeseni. Ko govorimo o zdravstvu, vemo, da je to zelo pomembna eh, tema za vse državljane. Ko govorimo o svobodi pretoka informacij, naprimer, moramo biti dovolj pogumni, da naredimo korak naprej. Da Eh, omogočimo dostop do zdravstvenih eh, informacij v elektronske obliki, naprimer, da dobimo eh, elektronske recepte. Pacijenti bi se tako izognili podvajanju dela, ne bi jim bilo treba naprimer dvakrat obiskati nekega zdravstvenega doma. To bo ena od prednostnih nalog estonskega predsedstva, Eh, oziroma eh, pripričana sem, da bo to del prednostnih nalog bolgarskega predsedstva. Prizadevamo si tudi za eh, e-zdravje v Bolgariji v skladu z evropskimi cilji. Potrebujemo konkretne ukrepe za to, da bi dosegli ta cilj, da bi zagotovili enotno kontaktno točko Eh, enotno pot naprej. En dokument eh, pošljete enkrat in na to eh, imajo do njega dostop vsi zadevni organi, ki imajo za to pooblastila. Tako bi državljani prihranili čas. Vse to je usklajeno s členom 12 in državljanom bomo tako zmanjšali upravno breme. Uprava je lahko učinkovitejša, smotrnejša, prihranite lahko čas, eh, sistem je lahko natančnejši. In mislim, da bi eh, lahko na ta način poskrbeli za eh, spoštovanje načel za državljane. Dopolnilno vprašanje, gospod Džambaski, izvolite. Najlepša hvala za ta celovit odgovor, gospa Gabriel. Zanima me, kaj bo Evropska komisija naredila za to, da zmanjša upravno breme za državljane in eh, podjetja, ki poslujejo in delujejo čezmejno. Najlepša hvala za vaše vprašanje. To vprašanje mi daje eh, možnost, da eh, se dotaknem prejšnjih odgovorov, ki sem jih podala. Ko govorimo o čezmejnih storitvah, govorimo o Evropi, ki si je želimo o povezani Evropi, o učinkovitejši, smotrnejši Evropi, ki povezuje državljane, podjetja, storitve in tako naprej. Eh, komisija se je osredotočila na več vidikov. Prvo kot prvo, izvajanje tega načela. Eh, če pošljete en dokument, pošljete ta dokument eh, enkrat in edinkrat. S tem bi poenostavili postopke za podjetja in za upravne strukture. Uprava bi tako delovala drugače, na drugačen način pred nekaj dnevi smo otvorili portal, eh, do katerega imajo dostop različna podjetja na evropski ravni. Dostop imajo do registra. In mislim, da je eh, to tudi dobra osnova za naslednjo fezo, eh, fazo, za prenos dokumentov iz ene države v drugo državo, brez da bi ustvarili dodatno breme za podjetja in državo podjetnike. Pomembno je seveda, da ta sistem deluje eh, na ustrezen način, da je varen. Spoštovati moramo demokratične institucije in vrednote in eh, ravno zato je treba zagotoviti varnost. Najlepša hvala. Angelika Mlinar bo zastavila naslednje vprašanje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dovolite mi, da vam najprej čestitam za nominacijo, gospa kandidatka za komisarko. Moje vprašanje je naslednje. Komisija je eh, pripravila več digitalnih predlogov tekom tega zakonodajnega eh, sklica. Nekateri eh, se prekrivajo. Glede na to, da so dosjeje obravnavali različni odmori v parlamentu, je končni učinek včasih oziroma pogosto kontradiktoren. Kako boste vi reševali, na primer, vprašanje spletnih platform, zato da bi se izognili takšnemu kontradiktornemu spremanju zakonodaje? April. Najlepša hvala, gospa Gabriel. Beseda je sedaj vaša. Ne bom govorila o interni organizaciji dela v parlamentu, vsem spoštovanjem. Je pa pomembno, da komisija prek ustrezne koordinacije zagotovi rezultate, dobre rezultate in boljše rezultate. Predsednik Juncker eh, želi to narediti, politična komisija je eh, ravno temu namenjena delu na projektih. Komisari imajo različne portfelje in sodelujejo med sabo. Eh, dober primer sodelovanja je bila naprimer komunikacija o platformah, kjer je pri tem sodelovala polovica kolegija komisarjev. Imamo internetni forum, eh, boj proti terorizmu, imamo kodeks Eh, ravnanja za boj proti sovražnemu govoru, imamo eh, boj proti goljufijam, imamo eh, varstvo mladoletnikov na spletu. Tukaj imamo zelo različne postopke in pomembno je, da lahko ukrepamo hitro. Zadeve pa niso usklajene. Vsa tam področja obstajajo v različnih eh, formatih in sama si bom prizadevala za bolj strukturiran dialog, zato da bomo lahko eh, oblikovali smernice. Ne moremo pripraviti zakonodajnega predloga. Vsi smo eh, danes dejali, da je treba spoštovati raznolikost okoliščin in informacij. Vseeno pa moramo na nek način strukturirati ta dialog. Borimo se proti terorizmu, proti eh, sovražnemu govoru, zaščititi želimo mladoletnike in pri tem je treba zagotoviti določene skupne smernice. Potrebujemo prostovoljne eh, ukrepe. Eh, In samo regulacijo tam, kjer eh, zakonodaja ni mogoča oziroma ni potrebna. Najlepša hvala. Gospa Mlinar, dopolnilno vprašanje, izvolite. Najlepša hvala. Omenili ste dialog in v tem kontekstu bi vas rada vprašala, kakšen bo vaš pristop do posvetovanja z deležniki in upoštevanja njihovih eh, mnen, eh, upoštevanja njihovih predlogov v zakonodajnih predlogih. Najlepša hvala, gospod Gabriel, izvolite. Najlepša hvala. navežem se lahko na prejšnje vprašanje. Eh, mislim, da bom izkoristila svoje izkušnje, eh, izkušnje poslanke. Eh, pomembna je preglednost, sodelovati moramo z vsemi zainteresiranimi stranmi. Nihče ni premajhen, nihče ni prevelik, nihče ni premalo ali preveč pomemben. In ravno to je pomembno. Upoštevati moramo različne deležnike in na to na podlagi vseh teh stališč sprejeti odločitev, ki gre v eh, skupno enotno smer. Sam na to gledam na zelo preprost način. Preglednost je bistvenega pomena, srečati se je treba z vsemi deležniki, ne moremo ločevati med njimi in na to na podlagi neutralnega, objektivnega pristopa eh, sprejmemo odločitev uh, odločitev v skladu s pristojnostmi. To je vse. Hvala, Najlepša hvala. Aksel Fos bo zastavil naslednje vprašanje. Najlepša hvala, gospa kandidatka za komisarko. Kaj počne eh, komisija za to, da bi okrepila eh, položaj ustvarjalnega gospodarstva v EU? Še posebej glede na Eh, trenutno neravnovesje, kar se tiče porazdelitve vrednosti. In drugo vprašanje, kako se bo komisija borila proti eh, neresničnim eh, novicam, kako bo zagotovila trajnost naložb v kakovostno novinarstvo. Najlepša hvala. Gospa kandidatka za komisarko, izvolite vaš odgovor. Merci beaucoup. Najlepša hvala, gospod Fos. Osredotočila se bom na vprašanje o kakovostnem novinarstvu in eh, o boju proti eh, neresničnim novicam, lažnim novicam. Eh, Za me je to zelo pomembna tema. Kakovostno novinarstvo je izjemno pomembno. Pluralizem medijev je temelj naše demokracije, omogoča ustrezno Eh, delujočo demokratično razpravo v ustreznih okoliščinah. Državljani lahko tako pridobijo eh, vse ustrezne informacije in na podlagi teh informacij oblikujejo svoje mnenje. Eh, tudi tukaj bi se rada zahvalila parlamentu za sodelovanje pri oblikovanju pilotnega projekta o medijski pismenosti za vse. To so zelo pomembne teme in ne smemo se zatiskati oči pred njimi. Izpostaviti je treba izobraževanje o medijih. Za vse za vse eh, starosti, ne samo za mlade, ne samo za eh, starejše. Tudi pri podjetjih je treba ustrajati, da eh, sama spodbujajo takšne instrumente, ki omogočajo dostop do kakovostnih informacij. Teh so pomembne za varstvo naših demokratičnih vrednot. To mi je zelo blizu in pri tem bi rada ustrajala, ker je to povezano z lažnimi novicami to ni nek nov eh, pojav, to je treba izpostaviti. Eh, temu smo bili priča že v eh, preteklosti. Kar pa se je spremenilo, je hitrost širjenja teh informacij in vpliv teh informacij, teh lažnih novic na. Eh, našo demokratično razpravo, na našo družbo, naša eh, načela in vrednote. Zagotoviti moramo koordinacijo med različnimi zakonodajnimi eh, besedili, pogledati si moramo direktivo o e-trgovini, pogledati si moramo direktivo o storitvah audiovizualnih medijev, pogledati si moramo direktivo o boju proti pornografskim vsebinam, pedofilskim vsebinam. Vse to je treba povezati. Eh, internetni eh, forum, eh, na to združenje za boj proti zlorabi mladoletnikov na spletu. Vse to je treba povezati, tako da lahko na to uvedemo dobre prakse. Tega se dotikam zato, ker menim, da bomo prek takšne oblike dela izboljšali tudi naše ukrepe, kar se tiče spoštovanja in eh, priznavanja pravic. Gospod Fos, nimate dopolnilnega vprašanja? Odlično. Potem ste zadovoljni. Nikola Zdanti bo zastavil naslednje vprašanje. Izvolite. Hvala lepa. In vse dobro vam želim, eh, kandidatka za komisarko. Mislim, da je to zelo dobro, da komisar prihaja iz Evropskega parlamenta. Mislim, da na to ne boste pozabili, ko boste nadali z delom kot Evropska komisarka. No. V odboru IMKU smo na nek način eh, gosti tu na tem zaslišanju, tako da prav veliko časa ni ostalo, ampak omenili ste več tem, naprimer vprašanje izzivov, ki ga prinaša digitalizacija v svetu dela. Vemo, kakšne priložnosti prinaša digitalizacija, kar zadeva eh, delovna mesta, ampak tudi tveganja so pomembna in zato Eh, bi se rad dotaknil številnih zadev, ki ste jih že omenila, eh, tudi pozitivnih kot negativnih. Zanima pa me, kakšne so konkretne strategije, kakšne konkretne ukrepe, kakšne konkretne analize o učinku na trg eh, dela, ki ga bo imela digitalizacija. Načrtujete tudi kakšne spremljevalne ukrepe v tej težki fazi. No in za konec, kar zadeva prenosljivost eh, bonitet, to je zelo pomembno, mislim, da Glupino reče kaj tudi na to temo. Hvala. Gabriel, Gospa Gabriel, izvolite. Najlepša hvala, gospod Danti. Hvala, da ste mi dali priložnost, da se dotaknem teme, ki eh, mi je zelo pri eh, srcu. Spremljanje te socialne transformacije, Eh, v okviru digitalnih vsebin. Tesno bom sodelovala s komisarko Tyson. Prva točka je socialni steber. Predlog je na mizi eh, tega meseca naprej in eh, to je treba izkoristiti kot priložnost. Drugič. Digitalne kompetence ne smejo biti zgolj osnovne. Delati moramo na takšnih eh, kompetencah, ki bodo lahko razlikovale človeka od eh, stroja, od naprave. Seveda bodo eh, nekatere naloge upravljali roboti in računalniki, seveda bomo izgubili nekatera delovna mesta, ampak stroji ne morejo imeti socialnih odnosov in v to je treba vlagati. Potrebujemo ustrezne konkretne Eh, primere, koalicijo nacionalnih eh, organov, identificirati moramo najboljše eh, prakse v okviru Evropskega socialnega sklada. In te najboljše prakse morajo biti prisotne v vseh državah članicah. Nacionalne koalicije s pomočjo Evropske koordinacije lahko na to naredijo napredek v državah članicah. Še nekaj bi rada izpostavila in to je projekt o digitalnih priložnostih za učence in študente. Za mlade. Na tem mestu bi se dotaknila še enega občutljivega, ampak pomembnega vprašanja. Eh, pomembno je pomagati ljudem, ki živijo na podeželju. Izkoristiti moramo potencial žensk. To so, po mojem mnenju, tisti pomembni vidiki, kar se tiče eh, žensk. Eh, bo oktobra potekal peti teden temu namenjen in Poskušali bomo ugotoviti, kako pomagati tej kategoriji državljanov oziroma državljank in kako izkoristiti njihov potencial za gospodarstvo. Hvala lepa, gospod Gabriel. Dopolnilno vprašanje, skoraj da sem pozabila na to, izvolite. Gospod Danci. Hvala lepa. Vključeni so tudi ukrepi za kibernetsko varnost. E, to je eno od naših prioritet. Videli smo že učinek v Evropi, določene situacije, ki so se zgodile v zadnjem času in mene bi zanimalo nekaj več pojasnil. Kar nekaj časa smo porabili za, e, za delno direktivo, ampak v luči mm, tega, kar se dogaja v zadnje dni, se ti da je vse skupaj premalo. Kaj predlagate na tem področju? Hvala, Gabriel. Vi imate besedo. Gospa Gabriel, izvolite. Bom pozabila na direktivo iz eh, Nice. Eh, to je naš prvi strateški eh, dokument za to področje. Izboljšati moramo sodelovanje med državami in članicami. Pomembno pa je, da pri reviziji strategije izpostavimo obnovo mandata Enise. ugotoviti moramo, kako eh, lahko ima ta agencija pomembnejšo vlogo eh, pri koordinaciji, pri sodelovanju in tako naprej. To predvideva direktiva. Imam 20 sekund za konkreten primer. Ni normalno, da eh, Eh, nacionalni centri niso odprti 24 ur na dan, 7 eh, dni na teden. Okrepiti moramo te eh, zmogljivosti, države članice morajo to narediti, na evropski ravni pa moramo sodelovati z vsemi temi centri. S tem bomo lahko imeli ustrezen akcijski načrt v primeru krize in to predvidevamo v septembru, tako da bodo vsi akteri vedeli, kakšna je njihova naloga, če pride do krize. Vsi, Najlepša hvala. Zdaj pa je na vrsti vprašanje Roberta Mecole. Hvala, gospa predsedujoča. Ne bom postavljala drugega vprašanja, ker upam, da bom tako lahko prisluhnila daljšemu odgovoru. Draga Marija, draga kandidatka za komisarko, za moje kolege v odboru Libe je še posebej pomembno naslednje. E-zasebnost in predlog o komisarko uh, tem področju. Zanima me, ali lahko natančneje opišete delo, ki ste ga že opravili oziroma kako potreben je takšen instrument, še posebej po tem, ko smo imeli zelo dolgo in natančno razpravo in sprejetje uredbe o varstvu podatkov. Potem pa me zanima še, kako bi lahko nadalje zagotavljali s pomočjo tega instrumenta varstvo podatkov. Ko bomo enkrat delali v okolju, kjer bo dejansko prišlo do prostega pretoka podatkov. Najlepša hvala. Gospa Gabriel, izvolite. Merci beaucoup. Najlepša hvala, gospa Mecola. Zame je izjemno pomembno, da na področju digitalnega gospodarstva in digitalne družbe še naprej zagovarjamo uh, tiste načela, ki sem jih sama zagovarjala osem let eh, v odboru Libe. Spoštovati je treba eh, naše svoboščine eh, in pravice. Zakaj je zasebnost? Gre za vprašanje doslednosti. Imamo GDPR, ki začne veljati naslednje leto. Na osnovi osmega člena listine, ki se nanaša na naše osebne podatke. E-zasebnost pa se nanaša na zaupnost postopkov in procesa komunikacije. Pomembno je, da zagotovimo eh, zaupanje oseb eh, prek teh ukrepov. Obstajajo tudi drugi pomembni elementi, ampak za me je bistvenega pomena eh, definicija soglasja. Soglasje je rdeča nit v tej uredbi. V vsakem primeru mora državljan, uporabnik dati svoje soglasje za uporabo eh, informacij. To pomeni, da je pred nami izziv in eh, sama bi rada izpostavila eh, potrebo po tej doslednosti. Nacionalni organi, ki spremljajo izvajanje GDPR, ne smejo biti daleč stran od dela drugih organov, ki bodo spremljali izvajanje e-zasebnosti. mislim, da bi pri tem šlo za uporabo, za nepotrebno uporabo energije. Lahko se pogovarjamo o drugih elementih, naprimer, kar se tiče piškotkov, kar se tiče uh, zasebnosti, uh, ugrajene zasebnosti uh, in ravno to je uh, potrebno. Potrebna je doslednost in tako bom sama zagovarjala ta instrument. Ja, vielen, vielen herzlichen. Najlepša hvala, gospe Gabriel. Tako, prišli smo do konca kroga vprašanj in odgovorov. Najlepša hvala vsem poslancem in poslankam za vaše vprašanje in seveda prisrčna hvala gospe Gabriel za vse odgovore, ki nam jih je podala. Gospe Gabriel bi zdaj dala še nekaj časa, da poda oziroma da izreče se zaključne besede, vendar vas prosim, da govorite najtlje pet minut. Izvolite, gospa Gabriel. Благодаря много, госпожо председател. Скъпи колеги! Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dragi kolegice in kolegi. Čas res kar beži. med, sploh med takšnimi razpravami. Čas beži. Predvsem, ko se, en, ko se vprašanja in odgovori vrtijo okoli glavnega vprašanja. In sicer, kako zajeti potencial digitalnega enotnega trga, tako da bo naše gospodarstvo, naša industrija in naši potrošniki, da bodo res lahko prevzeli vodilno ulogo. Danes sem skušala orisati svoje štiri glavne prednostne naloge. Prvič. Predvsem bom sledila prednostnim nalogam, ki si jih je zastavil gospod Juncker. Drugič. Spodbujala in ščitila bom pravice državljanov. Tretjič. Skušala bom doseči kompromise, prisluhnila bom svojim kolegom in kolegicam tako, da bodo naši interesi še bolje zastavljeni. Svoje izkušnje in svoje delovne metode poskušam utemeliti na dialogu in komunikaciji in vedno se trudim prisluhniti vsem vam. Dragi kolegice in kolegi, danes sem pozorno poslušala vse vaše prispevke. Kot sem povedala že na začetku, sem se zavezali, zavezala ohranjati to vrsten dialog tudi naprej. Kot veste, sem bila tudi sama evropska poslanka. In še več, zdaj bom poskušala dokazati, da so, da so izkušnje, ki sem si jih nabrala v tem laboratoriju, za misli lahko koristne za naše gospodarstvo, za našo družbo in naše državljane. Glavna vprašanja smo opisali že v uvodu. Zdaj pa sta mi ostali samo še dve leti pravni akti, ki so bili že sprejeti, so akti, ki jih je zdaj treba izvajati. Želela bi si, da bi lahko bolj obširno spregovorila tudi o pobudi Wi-Fi for EU. Gre namreč za pobudo, ki prinaša upremljive koristi za vse naše državljane. Želela bi si, da bi lahko natančneje spregovorili tudi o vprašanju žensk, kibernetske varnosti, o visokih tehnologijah, o tako imenovanih superračunalnikih in tehnologijah povezanih s temi, s čimer bomo lahko Evropi omogočili, da bo še vedno imela vodilno vlogo. Vedno smo dosegali velik uspeh in zato imamo potencial tudi v prihodnje. Današnja razprava je pokazala, da tudi jasno poznamo svoje šibkosti in izzive, ki so pred nami da imamo na voljo različne instrumente, s katerimi se lahko spopadamo s temi izzivi. Veliko uh, dela smo uh, že vložili v to področje in takrat, ko smo poslušali um, zaslišanje komisarjev leta 1999, Eh, ni bilo veliko eh, vprašanj zastavljenih v zvezi z digitalnimi eh, zadevami. Do sedaj smo imeli pet komisij, pet komisij in pet mandatov. Sedaj imamo tehnološko znanje, upravne pristojnosti in tudi številne ideje, ki nam omogočajo, da določimo te skupne interese in skupne cilje. In mislim, da bomo lahko zato naredili tako rak naprej. Danes moramo ukrepati zato, ker Evropa to od nas pričakuje. Kibernetska varnost, naprimer, eh, upoštevanje eh, platform, prilagoditev eh, gospodarstva na podatke. To so jasne prioritete in o vseh teh temah smo danes govorili. Še enkrat hvala, da ste mi omogočili, da spregovorim mislim, da moramo eh, napredovati eh, po tej poti, ki jo je oblikoval gospod Juncker, pristopiti moramo horizontalno in celovito. Sam bom naredila za, za to vse, poskrbela bom za to, da bo dialog potekal eh, koordinirano in da bomo vedno pristopali multidisciplinarno, več sektorsko, vedno pa bomo v mislih imeli temeljne pravice državljanov. Iskam, da... Za konec mi dovolite še par osebnih pripomb. Zahvalila bi se vsem generalnim direktorjem in vsem generalnim direktoratom, ter tudi vsem drugim, ki so vložili toliko truda, da so me pripravili na današnje zaslišanje. Omenila bi tudi računalniško šolo v Bolgariji v mestu Haskovo. To šolo podpiram že šest let. Zares bi si želela, da digitalna grafika in digitalne tehnologije uspejo najti pot v našo družbo. S pomočjo teh otrok in njihovih učiteljev in učiteljic. Mislim, da moramo biti na te učence in učenke vsi ponosni. Evropa mora biti na nje ponosna. Uh, thank you, thank you. Še enkrat najlepša hvala. Hvala lepa, gospe Gabriel, kandidatki za komisarko. Hvala vam za vse vaše odgovore in pripombe. Hvala tudi za oba govora, uvodni in zaključni. S tem ste čudovito povzeli našo razpravo. Hvala tudi kolegom iz vseh odborov, odboru ITRE in odboru KULT. Hvala tudi vsem pridruženim odborom IMKO, JURI in LIBE so ti odbori. Sestanek smo lahko preprosto organizirali s pomočjo sekretarjatov in najlepša hvala tudi gospe Petri Kamerevert, ki je sopredsedovala. Mislim, da je sestanek potekal zelo gladko in nemoteno, zdaj smo se natančno držali časovnice, prisluhnili smo natančnim vprašanjem in verjetno tudi odgovorom. Seveda pa je marsikaj bilo odvisno tudi od koordinatorjev obeh odborov. Najlepša hvala še enkrat vsem. Ja, hvala tudi z moje strani. Lahko se samo pridružim besedam mojega sopredsedujočega gospoda Buzeka. Mislim, da ste nam vsem olajšali delo tako, da ste se vsi držali predvidene časovnice. Zato še enkrat najlepša hvala. Hvala tudi gospe Gabriel da se je udeležila tako obsežne razprave. Hvala sekretarjatu Kult in ITRE za odlično pripravo današnjega zaslišanja in ne nazadnje hvala tistim osebam, brez katerih bi bilo naše delo bistveno težavnejše ali kar nemogoče. Hvala tudi našim tolmačem, pravi predsedujoča, ki so nas spremljali danes popovdne. Kot veste, je naša naloga tudi oceniti današnje zaslišanje. To bo potekalo jutri. Odbora, eh, koordinatori odborov ITRE in KUL se bodo sestali ob 14. Pridružene odbore pa bi spomnila na to, da morajo svoje mnenje posredovati sekretarijatu ITRE do jutri, najpozneje do 10. do povdne. Koordinatorji odbora, koordinatorji odbora KULT, če ste še prisotni, bi prosila, da se na hitro sestanemo tule v predsedniškem odru. Kandidatki za komisarko Gabriel se lahko še enkrat prisrčno zahvalim, vsem ostalim pa tudi želim prijeten večer. Najlepša hvala.